Start, please, tako, prosim, sedite se, začeli bomo. Italian, so da pa bom nadaljevala v italijanščini, tako da si nadenite slušalke. Voglio subito dare il benvenuto. Kar takoj bi želela izreči dobrodošlico našim gostom in našim strokovnjakom, ki so že tukaj. Zelo zadovoljna sem, da imamo znotraj našega odbora danes to pomembno javno predstavitev, ki je za nas bistvenega pomena in ki je za Evropo vse bolj bistvena. Govorimo o integraciji beguncev in njihovih otrok preko kulture in eh, izobraževanja, ki sta dve obliki za polno vključevanje, eh, tako v obliki formalnega kot neformalnega izobraževanja, to vendarle so ustvarja predpostavke za vključujočo in pluralno družbo. Družbo, ki lahko ustvari tudi socialno in izobraževalno državljanstvo poleg pravnega vidika državljanstva. Pred nami je seveda huda humanitarna kriza tako v Evropi kot izven njenih meja, ki se pojavlja v zelo tragičnih oblikah izključenosti, odrinjenosti, situacije, ki so vse prej kot dostojanstvene pri, pri sprejemu predvsem žensk in otrok in mladostnikov. Evropska agenda za migracije mora zdaj postati bolj strukturne narave in postaviti standarde za sprejem beguncev, ki bodo sprejemljivi. In um, ob tej nepregledni množici beguncev, v kateri večino predstavljajo prav ženske in otroci, je treba za mladoletne osebe, čeprav se jim ne priznava uradno status beguncev, zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev in zagotoviti njihovo dostojanstveno obravnavo. In zato je treba tesno sodelovati tudi z nacionalnimi organi na področju azila in sprejema, da se bodo ti standardi res spoštovali. Zelo zadovoljna sem da je eh, ob meni tudi kolegica Cecil Kienže, poročevalka za zelo pomembno poročilo znotraj odbora Libe našega eh, parlamenta, je tudi namestna članica odbora za kulturo in njeno poročilo dejansko zadeva holistični pristop eh, k situaciji in sprijemu beguncev v sredozemlju. Torej, Ta predstavitev je zelo pomembna, za njo smo se odločili na lastno pobudo in skupaj z političnimi predstavniki, s katerimi sodelujemo, ker se nam zdi zelo pomembna. Istočasno eh, se tudi odbor Libe ukvarja z tem vprašanjem, pa tudi odbor za zaposlovanje se ukvarja z vprašanjem uh, vključevanja beguncev na trg dela in ravno včeraj sem v zvezi s tem tudi predstavila osnutek mnenja. Tako da, pogledajte, dva vidika moramo tukaj upoštevati. Eden je vidik nujnosti, torej nujne situacije, s katero se soočamo in ki predstavlja močan pritisk v Evropi in ob kateri se sprašujemo, kako naj zagotovimo izobraževanje, katere izobraževalne in kulturne storitve um, in kako omogočiti. Zauzeli smo se v parlamentu tudi za ukrepitev finančnih sredstev za zagotovitev vključevanja mladoletnih oseb, tako znotraj zbirnih centrov, begunskih centrov kot drugot. Pa še nekaj je zelo pomembno in sicer to moramo sprijeti v svojo zavest, da so begunci, priseljenci in vsi ti ljudje zdaj dejansko del naše družbe. In zato je treba upoštevati razno razne modele, kazalnike in eh, različne vidike njihovega sprejema, tudi pri pripravi njihovega vključevanja ter pri vrednotenju izkušenj, eh, ki jih imamo, predvsem pa moramo na to gledati v luči novih virov, človeških virov za Evropo. Eh, Tako imamo danes zdaj eh, to javno predstavitev in na moji levi sem že predstavila kolegico Kjenže, potem je na levi tudi gospod Mario Piacentini iz um, uh, OECD-ja, ki bo spregovoril o vprašanju jezika ter jezikovnega vključevanja ter um, medkulturnega posredovanja. Potem pa še uh, gospa Brigitte Balbach iz um, severnega porenja Vestfalije v Nemčiji, eh, ki bo spregovorila o pomembni ulogi učiteljev, ki jih tudi sama predstavlja kot ravnateljica. No, eh, Potem bomo prisluhnili še gospe Melani Ebel. Eh, svet mladine iz Brandenburga, eh, Eleni Bezoci, predstavnic, italijanski predstavnici iz znanstvenega odbora pri um, ehm, fondaciji pri Svetovnem skladu za priseljence in še gospa Ponsli. Eh, ki jo spremlja tudi mlada begunka, ki bo lahko tudi spregovorila eh, iz svoje lastne izkušnje. Sveda bodo potem lahko dobili besedo tudi kolegi, poslanci. In tudi našim gostom bomo lahko dali besedo. Štiri goste imamo, med njimi. Luigi Morgan, to so kolegi iz Italije, ki so zainteresirani za to področje. Oprostite, ker smo šele sedaj dobili seznam. Med nami je tudi sedem gostov gospe Kienže, ki so tudi tukaj zato, ker jih ta tema eh, zanima. Tako da jih vse pozdravljam. Zdaj dajem kar takoj besedico kolegici Kienže in se ji zahvaljujem za njeno prisotnost. Thank you. Potem pa bo dobila besedo tudi gospa Kiniči, ki se ukvarja z vprašanjem eh, kriminalitete pri mladih. Hvala, Silvija. Hvala predsednica. Zelo zadovoljna sem, da lahko danes tukaj predstavim ta osnutek poročila na lastno pobudo o situaciji v sredozemlju in sicer natančneje o holističnem pristopu k eh, pojavu priseljevanja. Hvala lepa za to priložnost, da lahko o tem danes tu razpravljamo. Kot veste, smo se danes brali na predvečer glasovanja, ki ga bomo imeli jutri v odboru Libe in na katerem bomo glasovali v tem besedilu, ki je, eh, če ve, smem povedati, plot eh, večmesečnega dela in soglasja različnih političnih skupin. To je zelo pomembno poudariti, zato ker to poročilo ne predstavlja zgolj stališča ene ali dveh političnih skupin, temveč je plot skupnega dela osnutek poročila izhaja iz preprostega dejstva. Eh, pojav preseljevanja je tako zelo kompleksen, da si ne moremo zamisliti, da bi ga um, spremljali in upravljali z istimi političnimi prijemi, kot smo jih uporabljali do sedaj. In če si pogledamo politike, ki so se uporabljale v zadnjih 20 letih na ravni Unije ter na nacionalni ravni, je jasno, da se je sledilo bolj varnostnemu pristopu kot kakšnemu drugemu. Uh, Um, bolj kot pa, uh, da bi se iskalo neke spremembe. Jasno pa je, da se v preteklosti ni še nobena politika izkazala za uh, sposobno, da bi zajezila te tokove in premike preko sredozemlja in to tudi nobena politika v prihodnosti ne bo zmožna storiti. In zato je treba nuditi konkretne odgovore na uh, ta največji premik uh, moških in žensk, če želimo vzdržno obravnavati prise, eh, priseljevanje in to na kratek in na dolgi rok. In prav to je namen tega osnutka poročila na lastno pobudo o položaju v sredozemlju, eh, pri katerem izpostavljamo potrebo po holističnem pristopu. Naj spomnim, da smo začeli s tem kot z neko posebno situacijo, vendar pa je počasi ta situacija prerasla v res nujno stanje, eh, ki se nanaša zdaj tudi na balkansko pot. Zato smo morali eh, vse to upoštevati. Pripravili smo skupno besedilo, ki vključuje specifična priporočila na različnih eh, področjih posredovanja. Glavno sporočilo, ki ga želimo posredovati pa je, da se pojava priseljevanja ne zajezuje, temveč se upravlja in to ob uporabi vseh političnih inštrumentov, ki jih imamo na voljo. To pa v eh, optimalnem razmerju med notranjo in zunanjo politiko ter ob vključevanju vseh zainteresiranih deležnikov, institucionalnih in eh, deležnikov izven institucij. Predlagamo torej konkretne dejavnosti, kratkoročne, srednje in dolgoročne, pa tudi strukturne politike, ki se morajo lotiti tega pojava pri njegovih najglobljih koreninah. Torej pri razlogih, zaradi katerih se te osebe selijo. Pri tem se moramo zavedati odgovornosti in so odgovornosti. To pa ne sme ostati le abstrakten koncept, ampak ga moramo polno uporabiti tudi znotraj priseljenske politike Evropske unije. To je tudi zapisano v členu 80 pogodbe o delovanju Evropske unije. Zato moramo pri prihodnjem delovanju in izvajanju zakonodaje uporabljati tudi skupno pravno podlago. V nujnih zadevah se ta realnost še posebej jasno izkaže in zato moramo podpirati tudi dejavnosti iskanja in reševanja. Vseeno pa države članice prosimo naj. Uh, vzpostavijo stalni evropski mehanizem za iskanje ter pomoč priseljencem v nevarnosti, mehanizem, ki bo primirno financiran tako s finančnimi sredstvi kot drugimi. To je bistvenega pomena. Realnost in solidarnost pa ne pomeni samo nuditi reševanje na morju. Solidarnost pomeni nuditi upanje tistim, ki bežijo pred vojno, pred lakoto in pred preganjanjem. Nuditi moramo drugo priložnost, alternativo za drugačno življenje. In v tem smislu močno podpiramo tudi sistem premestitev in zahtevamo obvezen sistem za prosilce za azil znotraj Evropske unije, ki mora, kolikor se le da, upoštevati želje prosilcev glede države, v katero naj bi bili nameščeni. Pogosto pa eh, se strinjamo tudi z zavezujočim mehanizmom za preselitev eh, številnih beguncev znotraj držav članic. Pričemer pa ne smemo opustiti drugih virov solidarnosti, kot so humanitarne misije in eh, storitve. Odgovorno upravljanje priseljevanja pomeni tudi odpiranje zakonitih in eh, regularnih poti za legalno priseljevanje. Evropa bo lahko napredovala samo, če bo uporabila pri tem tudi znanje in kvalifikacije ljudi. Eh, izzivi ter povpraševanje po delovni sili, ne nujno samo nekvalificirani, eh, morajo iti v korak z, vso, z vsemi evropskimi politikami, ne samo gospodarskimi, eh, zato da se bo lahko poskrbelo za vključevanje migrantov in to ne samo migrantov iz tretjih držav na naš trg dela. Pričemer pa moramo obsojati vsakršno obliko izkoriščanja delavcev in, na vsako ob, in obsojanje vsake oblike trgovanja uh, z ljudmi. Zato je se zauzemamo za polno izvajanje direktive 52 iz leta 2009, eh, ki predvideva tudi zagotavljanje zaščite za žrtve trgovanja z ljudmi in vse potrebne pravne mehanizme. Ravno tako pripravljamo predlog za spremembo postopka modrega kartona upamo, eh, da bo ta predlog dovolj ambiciozen in da bo eh, ta modra karta omogočila dostop na trg dela eh, migrantom. Na evropskem ozemlju moramo torej predvideti tudi ambiciozne ukrepe, ki bodo predvsem namenjeni vključevanju. To nas še posebej zanima. Vključevanje migrantov, drugič pa tudi prosto gibanje migrantov. Vključevanje je ključ do uspeha vseh politik in tudi prihodnje skupne migracijske politike. Izziv, ki je pred nami, pa je um, pristop, globalen pristop k vključevanju migrantov migrantov v tkivo države gostiteljice, pri čemer jim moramo zagotoviti pravice, ampak tudi uh, naložiti dožnosti, ki bodo primerljive z dožnostmi, ki jih imajo evropski državljani. Tako, to je tisto, kar je tudi manjkalo v osnutku uh, poročila, ampak smo ga dopolnili. Uh, Eh, tudi s predlogi, ki smo jih dobili s strani poslancev iz odbora za kulturo in tako nam je uspelo okrepiti ta vidik, ki je bistven del skupne priseljenske politike. V kompromisnih besedilih eh, spodbujamo države članice predvsem k temu, da izvajajo vse integracijske politike za državljane iz tretjih držav. To so ukrepi, ki morajo biti usmerjeni k vključevanju in ne k osamitvi teh oseb. Poudarili smo tudi pomembno vlogo, ki jo pri tem lahko odigrajo lokalne in regionalne oblasti. Vključevanje se namreč začenja prav tam. Zato je treba uh, pripraviti specifične um, integracijske programe. Države članice smo zaprosili naj beguncem nudijo možnost za um, to, da postavijo svoje življenje ponovno na noge pri njih. To pomeni, da jim je treba dati na voljo bivališča, omogočiti dostop do izobraževanja, možnost za obiskovanje jezikovnih tečajev ter eh, poklicnih usposabljanj, pa tudi eh, okrepitev medkulturnega dialoga. Glavni inštrument za integracijo pa predstavlja prav delo za poslovanje. Slišali smo tudi, da imamo poročilo na lastno pobudo za vključevanje na področju dela in zaposlovanja. In zato pozivamo države članice, da eh, pravilno izvajajo 15. člen direktive, ki eh, zagotavlja pravico do dostopa na trg dela. Eh, to poročilo na lastno pobudo je rezultat enoletnega dela, zato oprostite, če vam ne morem sedaj vseh detajlov predstaviti. Vsekakor leto dela je zatem, veliko točk je treba tu obravnavati in jutri bomo o poročilu glasovali v odboru. Zato naj povem za konec še to, da gre za tako zelo kompleksen pojav, ki ga bomo lahko obravnavali samo s kombinacijo primernih politik in inštrumentov. Zato se ne smemo zaplesti v logiko strahu. Parlament tu dokazuje svojo veliko odgovornost pri soočanju s tem problemom in njegovimi globokimi eh, razlogi. In zato poskušamo tudi spodbujati države članice naj presežejo lastni egoizem, naj presežejo lastne politike zapiranja in naj vzpostavijo temelje za pravo skupno migracijsko politiko. Upam, da imate pri sebi to poročilo na lastno pobudo, zato ker je v njem res zelo veliko točk, ki so tudi tesneje povezane z vsebino dela tega odbora. Najlepša hvala. Predsednica, najlepša hvala tudi za to predstavitev in za spoštovanje časa, ki ga imamo na voljo, ker eh, nam je danes zelo odmirjen. Jutri bo glasovanje v odboru za Libe in eh, kot vidim, se poročilo dotika vseh pomembnih točk v zvezi s priseljevanjem in upravljanjem teh tokov priseljevanja. Želela bi povedati eh, kolegom iz tega odbora, da eh, smo odboru Libe poslali kar nekaj predlogov za dopolnitev poročila in zato se jim zahvaljujem, saj so eh, upoštevali večino naših predlogov, ki zadevajo področje izobraževanja, kulture in druge točke, pa tudi točk kratko v zvezi s izobraževalnimi koridorji za univerzitetne študente, ki bežijo iz držav v sporu, ter v zvezi s tem pozivamo evropske države naj jih sprejmejo. Vsekakor pa um, ta velika vprašanja, ki zadevajo to nujno situacijo, eh, kritično situacijo in um, sicer situacijo, ki gotovo ni samo prihodne narave, Vse to je treba povezati z različnimi politikami, ki se že leta izvajajo v državah članicah in tudi na evropski ravni v skladu s številnimi smernicami, ki smo jih postavili tako v parlamentu kot v komisiji glede eh, splošnega vprašanja migrantov in predvsem mladih migrantov. Eh, in, prispevku, in prispevka, ki ga k temu lahko da področje kulture. Tako da bom zdaj takoj dala besedo kar gospodu Piacentiniju iz OECD-ja, ki nam bo eh, predstavil svoj prispevek. Hvala. Dobar dan, sem Mario Piacentini, analist v programu za mednarodno ocenjevanje študentov PISA pri OECD. Hvala lepa, da ste me povabili, da ste nas povabili, da spregovorimo na tej pomembni konferenci. Pokazal vam bom nekaj podatkov o vlogi šol in izobraževalnih sistemov pri vključevanju mladih priseljencev. Naš šolski sistem se mora odzvati, seveda ima veliko vpliv na vse odeležence družbe, naj si imajo priseljenško ozadje ali ne. Ko smo zašli v trenutno begunsko krizo, je populacija beguncev naraščala in je postala tudi vedno bolj raznolika. Po naših podatkih 2012 je bilo 13 odstotkov 15 letnih učencev priseljencev pet pa jih je bilo rojenih v tretjih državah, poprečno. Med 2004 in 2012 je delež begunskih otrok v šolah se povečeval med 4 in 6 odstotnimi točkami na Irskem, Italiji in Španiji. To povpreče je raznoliko po državah, pa tudi znotraj držav, kajti vemo, da se priseljenci koncentrirajo v določenih razredih in šolah. In to potem okrepi izzive za integracijo tako strani šol kot učiteljev. Nedavno smo objavili to poročilo. Gre za učence priseljencev v šolah. Vabim vas, da si to naložite z naše spletne strani. To poročilo združuje podatke, podatkovnik baz pise, ko analiziramo njihov uspeh v šolah. Podatki jasno kažejo, da je izobraževanje in kultura učencev pred prihodom nekaj, kar vpliva na samo, samo uspeh v šolah. Prav tako pa je to povezano zelo s karakteristikami šolskega sistema v državah, odkot so prišli. Primerjali smo uspeh pri matematičnih testih učencev, ki so bili rojeni v arabsko govorečih državah, v različnih državah. Kot lahko vidite, so ti učenci na nizozemskem bili relativno boljši kot na danskem, finskem in Katarju. Skoraj ni razlike med Dansko in Finsko. Še ena pomembna novost tega poročila pa je, da se ne osredotočamo samo na šolski uspeh, temveč tudi na družbeno vključevanje učencev v šolah. Eden od kazalnikov za zmogljivost šol, da pomaga učencem, da se integrirajo v družbo, je občutek pripadnosti šoli ali se jim zdi, da so del šole in družbe. Tukaj na tej prosojnici kažemo to, kar smo pokazali prej, torej pripadnost arabsko govorečih učencev v različnih državah. In tukaj lahko vidite, še prav posebno na finskem, so imeli veliko višjo pripadnost kot tisti na danskem. In v tej analizi upoštevamo različna ozadja učencev po različnih državah. Torej, naši podatki potrjujejo, da psihološko stanje učencev ni odvisno samo od razlike med kulturama, izvorne in gostujoče države, temveč je odvisno tudi od šol in skupnosti, kako se ukvarjajo z vsakodnevnimi težavami življenja, učenja in komuniciranja. Na naslednji prosojnici pa bi se rad osredotočil na samo enega od vprašanj, ki smo jih analizirali v poročilu, to je ključni akter integracije mladih priseljencev v naše družbe in to je jezik, ki ga govorijo, ki ga poznajo v šoli in doma. Veliko priseljencev se sooča z jezikovno oviro. odstotkov generacije, prve generacije priseljencev doma govorijo jezik je drugačen od jezika ocene pise, torej od jezika jezika gostujoče države. Približno 41 odstotkov druge generacije še vedno govori drugačen jezik večino časa. Uspeh učencev v šoli je seveda jasno povezan z obvladanjem jezika gostujoče države. Ne moramo meriti točno, kako obladajo jezik, vendar pa lahko razlikujemo med tistimi, ki govorijo enak jezik, kot je glavni jezik v državi gostiteljici. In potem s tistimi, ki tega ne počnejo. In v bistvu opažamo, da je razlika v uspehu pri pisi kar precejšnja, če upoštevamo dejstvo, da veliko učencev, priseljencev ne govori doma jezika gostojoče države. Še način, kako lahko gotovimo, koliko znanje jezika vpliva na šolski uspeh, je, da si ogledamo digitalni brajni test leta 2012 in to primerjamo z računalniškimi testi, torej dva različna testa, na računalniku in razlika med obema testoma je, da je test za reševanje težav, problemov, nekaj, kar uporablja veliko bolj enostaven jezik in manj besedila. Torej, kar smo lahko videli je, da je relativni uspeh učencev priseljencev pri bralnem testu veliko nižji, kot bi pričakovali glede na zmogljivost reševanja problemov. Torej, težave v šoli ali primankljaj v šoli, ki ga opazujemo, je zelo povezan z njihovo zmožnostjo razumevanja jezika in sicer na ravni, ko jim potem to dovoljuje učiti se relativno napredne akademske elemente. So pa potem njihove zmogljivosti reševanja problemov veliko više, kot bi pričakovali to od branega testa. Še ena pomembna točka. Niso vsi priseljenci, otroci enaki. Tudi kdaj so prišli je pomembno in tukaj vidimo uspeh priseljencev, učencev priseljencev. V Luksemburgu prihajajo iz različnih držav in lahko vidite, da tisti, ki prihajajo iz Francije, nimajo kakšnih večjih težav. Ne glede na to, kdaj pridejo v Luksemburg, se potem odrežejo približno enako. To ni tako za tiste, ki prihajajo z Portugalske ali iz držav nekdanje Jugoslavije. Vidite, da je relativni uspeh teh učencev potem veliko slabši, glede na to, kdaj so prišli. Kasneje, kot pridejo, slabše je. pomembno je govoriti tudi o jezikovni podpori in znanju jezikov, ko govorimo o kulturi. Znanje jezika, obvladovanje jezika gostujoče države lahko pomeni tudi kulturno odeslovanje v teh državah in lahko potem poveča občutek pripadnosti otrok v sami državi, kjer zdaj živijo. Te številke kažejo, da večina učencev, priseljencev, ki ne govorijo gostujočega jezika, sodelujejo pri kulturnih preditvah. Vendar pa samo manjšina teh učencev potem pravi, da uživa pri udeležbi v teh kulturnih dogodkih. In raven udeležbe in uživanja v teh kulturnih aktivnostih je zelo povezana z obladovanjem jezika. To je seveda pomembno ne samo za integracijo učencev, temveč tudi za integracijo družin v širšo skupnost, kajti vemo, da otroci pomagajo, posredujejo tudi pri vključevanju družine v skupnost. Tako, sedaj pa, kakšne so posledice za politike? katera šola, kakšni izobraževalni sistemi so najboljši. Ključna ugotovitev je, da bi šolski sistemi morali ponujati več jezikovne podpore, podpore za učenje jezikov. To bi potem moralo pokrivati raznolike potrebe otrok priseljencev. Te številke tukaj kažejo, da za 12 držav, za katere imamo podatke, da je približno 80 odstotkov sodelovalo v več kot dve urnem izobraževanju na teden. V Singapurju, oprostite, to je bilo 18 odstotkov, v Singapurju pa je več kot 50 odstotkov. In potem še nekaj, nekatere države bolje kot druge priznavajo, da so priseljenci raznolike skupnosti. Naprimer, ponuja potem več jezikovne podpore tistim, ki pridajo v njihovo državo, ki se začnejo šolati, tudi če je to nekoliko kasneje. Naprimer, jasen primer je Finska. 32 odstotkov učencev priseljencev, ki ne govori finsko, dobijo jezikovno podporo v šolah. Tudi Kanada je tak primer diverzifikacije jezikovnih programov, ko torej ciljajo na potrebe različnih učencev. Naj pa se izognem možnemu nesporazumu. Govorimo o pomenu podpore učenja jezikov. Ne govorimo pa o tem, da bi morali spodbujati monolingualizem. Ne, ne. Pravimo, da je učenje jezika, ki se govori v ciljni državi, pomembno. Prav tako je to pomembno za kulturno in družbeno integracijo. Pomembno pa je tudi, da ne izgubijo sposobnosti izražanja v svojem maternem jeziku. Zakaj to pravim? Ker je to seveda samo bistvo njihove kulture in tradicije. In seveda tako potem razvijajo tudi jasno identiteto odnosi v družini se razvijajo s tem in to je potem ključnega pomena tudi za podporo, ki jo mladi dobijo od skupnosti. Tako da torej, nekatere države bolj kot druge priznavajo in prepoznavajo, da so programi jezikovne podpore nekaj, kar je veliko bolj zapeteno kot samo ponuditi navodila v jeziku države gostiteljice. Deset odstotkov učencev priseljencev je v šolah, ki, kjer se lahko učijo tudi svojega maternega jezika, jezika države, odkudar so prišli. In to je potem tudi tako imenovani aktivni bilingualizem in ta je naprimer zelo prisoten na portugalskem in tudi druge. Torej, nakratko, zaključki šole morajo storiti več in tudi izobraževalni sistemi, da bi učencem priseljencem pomagali, da bodo hitro spoznali njihov jezik. In drugič, in to je tako pomembno kot prvi sklep oziroma priporočilo, politike jezikovne podpore ne smejo biti normativne, enojezične, morajo biti večjezične. Naši trenutni podatki še ne ponujajo odgovora na nekatera pomembna vprašanja, naprimer, kakšen tip dvojezičnega izobraževanja deluje bolje in katere metode so boljše, katere slabše, kar se tiče dvojezičnega izobraževanja. Naprimer, če imate torej navodila tudi v jeziku države, odkuder prihajajo. In potem imamo tudi različne type dejavnosti, ki jih učitelji lahko izvajajo, ki jih šole lahko pripravijo v razredu, zato da potem učenci, ne priseljenci, cenijo kulturno raznolikost v razredu. Kakšne politike, kakšna navodila lahko torej omogočijo boljše razumevanje in komunikacijo med kulturami. To je torej zelo ambiciozen program raziskav na tem področju z našimi novimi podatki PISE leta 2015. To bomo sedaj dobili in bomo potem verjetno videli tudi bolj podrobno, kaj se je spremenilo v tej populaciji eh, učencev, priseljencev. Skušali pa bomo zbrati tudi več podatkov, kaj lahko učitelji in šole storijo za podporo kulturni izmenjavi v razredu. PISA 2019. Takrat bomo prvič zbirali podatke tudi za globalno kompetenco. Lahko zaključite, prosim, pravi predsedojoča. Tako, tukaj bom končal in sedaj seveda sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. Se pravičujem, nimamo prav veliko časa. Torej, najlepša hvala za ta zelo zanimiv prispevek. Tudi PowerPoint ste vsi dobili, tako da bomo lahko to, kar smo videli, še dodatno osvetlili. Zelo zanimivo je to z vidika jezikovnega vključevanja ter eh, rezultatov, ki jih dosegajo otroci iz različnih eh, izobraževalnih sistemov. Zdaj pa dajem besedo gospe eh, Brigit Balbach ravnateljici iz Nemčije, ki bo spregovorila o vlogi učiteljev. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala za vaše povabilo, z veseljem sem se odzvala na um, ta tema je namreč za me in za naše združenje izredno pomembna in zato je pomembno, da lahko mm, na to temo vplivamo, učitelji spada med tiste ljudi, ki so prepričani, da je visoka pripravljenost na sprejem oziroma občutljiva obravnava eh, priseljencev in eh, begunskih otrok eh, neka naloga, ki bi se je morala lotiti celotna Evropa, ne pa samo Nemčija, iz katere prihajam. Sedaj, ko toliko ljudi prihaja k nam, bi si morali prizadevati za to, da ti starši in otroki poleg svojih osebnih tragedij ne bodo še žrtve naših političnih razprti v Evropi. Um, ti otroci ne morejo vplivati na to, kje so se rodili. Pravzaprav so žrtve življenskih okoliščin in zato je toliko bolj pomembno, da uh, jim stopimo naprej brez predsotkov in sicer od prvega stika na mejah naprej. V tej predstavitvi bom eh, predstavila model, ki je izšel iz sodelovanja učiteljev, socialnih delavcev eh, in eh, nekaterih državnih predstavnikov iz regije Nordrhein-Westfalen trenutno si prizadevamo za to, da bi lahko izvali ta model. Učitelji pri tem igramo posebno vlogo, kajti delamo v osrednji instituciji v šoli, eh, kjer je najenostavnejše možno integrirati begunske in priseljenske otroke v naš sistem. Zato moramo paziti na to, da bodo učitelji na to pripravljeni in da nam bo na voljo vsa potrebna pomoč rinnen in erster Linie sehr dankbar. Zato sem hvaležna predhodnim govornikom, eh, ki so podarili potrebo po eh, podvajanju sredstev. Tukaj bi vam glasno zaploskala, kajti Eh, to je problematično tudi pri nas. Eh, kakor veste, so učitelji srečni, predvsem, če lahko izvajo svojo nalogo usposabljanja in izobraževanja na zadovoljiv, na zadovoljiv način in zato jih je treba ustrezno usposobiti. Eh, recimo, morajo se naučiti, kako poučevati nemščino kot tuj jezik. Prav tako morajo dobiti napotke glede tega, kako naravnajo s prisilenskimi otroki, ki se znajdejo v njihovih razredih. V severnem porenju v Vestfaliji eh, so naši pristojni centri v občinah eh, predvideli določene centre, kjer učijo nemščino kot, drug, kot tuj jezik. Eh, in tudi učitelje je treba za to izobraziti. Novi učitelji se morajo tega obvezno, se morajo za to nujno usposobiti. Eh, učitelji, ki že dal časa delajo v šolah, pa se lahko odločijo za takšno dodatno usposabljanje. To nam omogoči lažjo obravnavo priseljenskih in begunskih otrok, kajti izobraževanje je tukaj odločilnega pomena. Ti otroci niso nujno zdravi in veseli, ko pridajo k nam. Pogosto trpijo pos, eh, psihične, fizične posledice, številni so traumatizirani in zato je nujno, da jim takoj, ko prestopijo mejo, ponudimo pomoč. Kako lahko to naredimo? Naš predlog je naslednji. Potrebujemo ekipe strokovnjakov, tolmačev, zdravstvenih, socialnih eh, delavcev, psihologov. Eh, takoj jim moramo dati na razpolago te strokovnjake. Ti strokovnjaki morajo od prvega trenutka naprej skrbeti za te otroke, se z njimi ukvarjati in jih stalno spremljati. To je možno tudi brez jezikovnih poznavanj. Lahko skupaj s temi otroci ustvarjajo, pojejo, se ukvarjajo s športom, um, se igrajo in to mm, po možnosti v manjših skupinah. Na tem, na tem mestu moramo paziti na to, da bomo osebno nagovorili te otroke, da bodo v nas prepoznali kontaktno osebo, ki ji lahko zaupajo. To pomeni, da si želimo, da te skupine strokovnjakov lahko delujejo na ta način, da so tako povezani med seboj, da lahko zaznajo vse probleme pri teh otrocih. Te ekipe bi morale otroke spremljati skozi dan, okolikor je to možno. V, eh, pri nadaljem eh, potovanju pa bi morali te otroke opremiti z eh, opažanji glede znanja, posebnosti teh otrok. Eh, na ta način bi lahko ehm, s tem bili seznanjeni eh, tudi strokovnjaki, učitelji v tistem kraju, kjer na koncu pristanijo ti, otrok, ti otroci. Ehm, pomembno je, pomembna je kontinuiteta ni prav, da ti otroci vedno znova naletijo na novo osebo. Eh, poznati moramo njihove probleme, psihične probleme, travme in na ta način ehm, jim bomo lažje omogočili, da bodo mm, se soočili z temi travmami in jih prešli. Prav tako je pomembno, da učitelji vedo, iz kakšnega ozadja prihajajo otroci, s katerimi imajo opravka. Včasih imamo v naših razredih tri različne jezike, iz, eh, otroke iz petih različnih držav in učitelji morajo vedeti, kdo so ti otroci, odkot prihajajo, s kakšnimi problemi se ukvarjajo, kolikšna njihova stopnja integracije v družbo, socializacije. Uh, Pogosto prihajajo ti otroci iz držav, kjer je dojemanje vloge ženske popolnoma drugačne kot pri nas. Recimo, eh, včasih smo imeli probleme s tem, da bi romske otroke poučile, poučevale ženske. Preprosto jih niso poslušali in kar nekaj časa je trajalo, da smo z njimi eh, o tem sklenili nek dogovor, če se lahko tako izrazim. Se pravi, učitelj je treba o vse vseh teh vidikih poučiti. Um, tega ne smemo um, spregledati. Ni dovolj to, da čutimo empatijo do otrok. Um, imeti moramo tudi določena znanja za to, da jih lahko razumemo. Pomembno je, da vemo, uh, kakšne to so izvorne države, iz katerih prihajajo otroke, kam bodo odšli, kaj jim lahko damo mi kot popotnico v tem včasih krajšem času. Eh, torej, eh, tudi na nadaljni poti otroci potrebujejo strokovno pomoč, eh, treba je postaviti takšno diagnozo, da bo otrok v vsakem šolskem sistemu lahko dobil ustrezno mesto. In to se mora zgoditi z soudeležbo posebno usposobljenih učiteljev v severnem porenju. V eh, Vestfaliji uh, imamo posebne centre, kjer otroci lahko dobijo takšno uh, pomoč. Uh, torej, um, zaenkrat ti centri zbirajo podatke o teh otrokih, pogovorijo se z starši, lahko identificirajo posamezne, posamezne potencijale teh otrok, več pa v tem trenutku ne morejo narediti. Tukaj eh, je možno situacijo še izboljšati. Ehm, skratka, eh, pomoč moramo prilagoditi posameznemu otroku za dolgotrajnim opazovanjem tega otroka otroka. Eh, torej, eh, oblasti eh, tukaj um, ne morejo sprejemati nekakšnih splošnih pristopov. Nujno je, da strokovnjaki skozi daljše časovno obdobje opazujejo otroka pri športnih aktivnostih, pri učenjih, v prostem času. Uh, Na ta način lahko ehm, strokovnjaki bolje spoznajo tega otroka in otrok lahko tudi pokaže vse svoje potencijale. Zato se zauzemam za to, da eh, omogočimo vse možnosti integracije. Staršem otrokom moramo dati na razpolago tolmače, tako da jim lahko pomagajo eh, v eh, jeziku države, se spoznavati za to državo. No, nek projekt je bil, nek projekt zvezi s tem je bil nedavno odpovedan, zato ker je pač manjkalo sredstva in tu se skrivajo ti problemi. No, ampak samo s takšnimi programi bomo lahko te otroke res eh, integrirali v našo družbo. Uh, Eh, potem eh, podarila sem, kako pomembno je, da eh, takšni centri podpirajo družine, da podpirajo tudi učitelje. Pri sprejemu bi morali obvezno uvesti pouk nemščine. Vem, da tukaj obstajajo različne tendence, ki pravijo, otroce, otroke bi morali kar takoj vključiti v redno izobraževanje, ampak meni se zdi, da to ne bo nikomor pomagalo. To to ne bo pripomoglo k eh, razvoju otroka. Dobro, res je, da se morda otrok na začetku ne bo počutil izključenega, ampak seveda potrebuje znanje nemščine, zato da bo lahko napredovalo tudi njegovo eh, znanje. Eh, nikomu ne bo pomagalo, če nekdo sedi v višjem razredu, pa spohne zna uh, dobro nemško in ne more slediti pouku matematike in drugim predmetom. Če želimo, da bi nekdo eh, res eh, bil vključen v naš šolski sistem, če mu želimo ponuditi pravo izobraževanje, se ne moremo izogniti temu, da otroka najprej naučimo uh, jezik države, v kateri se je znašel ko se otroci znajdejo v svojem rednem razredu, še ni nujno, da res razumejo, eh, kaj se v tem razredu dogaja in ta primankljaj, ki Eh, do katerega pride na začetku, otroci nikoli več ne bodo nadoknadili. Se pravi, najprej morajo znati nemško, eh, učitelji se ne morejo ukvarjati samo z enim eh, otrokom v razredu, ki ne zna nemško. Nimamo veliko razredov, kjer bi, kjer bi živeli samo priseljenski ali begunski otroci. V naši regiji imamo recimo medkulturne skupine, razrede, ki priseljenske otroke um, najprej sprejmejo, potem pa jih prerasporedimo v redne razrede. Ampak tukaj opozarjam, gre za kakovost pouka, gre za razumevanje uh, jezika. Najprej uh, moramo poskrbeti za tiste, uh, najprej moramo uh, poskrbeti za nove prišleke, uh, poskrbeti. Poskrbeti moramo za to, da bodo otroci eh, na takšen način vključeni v izobraževalni sistem, da mu bojo res eh, lahko sledili, sicer ne bo integracije. No, eh, v prvem letu je pomembna naloga tudi to, da otroka socializiramo, da jih izobrazimo glede naših urednot tako pri begunskih, kakor tudi pri priseljenskih otroki, ampak tudi mi, učitelji, moramo se uh, Eh, spoznati z vrednotami tisti, ki prihajajo k nam. Eh, tukaj je potrebna enakovredna obravnava. Eh, kakšno delo nas tukaj še čaka? Za starše to prav tako pomeni, da potrebujejo ustrezno podporo obe strani, torej tako starši rednih učencev, kakor tudi priseljencev morajo komunicirati med seboj, na ta način uh, se lahko zgodaj identificirajo problemi in uh, na ta način se lahko problemi tudi odpravijo. Um, torej, to pomeni, da se moramo učitelji pripraviti na to, da bomo poznali uh, ozadje otrok in staršev, ki prihajajo k nam. Um, No, tukaj bi lahko stvarili različne spodbude, recimo nagrade za tiste šole, ki so najbolje poskrbele za integracijo. Um, To bi bilo recimo na tem mestu lahko dobra rešitev. Potem obstajajo tudi različne aktivnosti, s katerimi bi lahko tukaj poskrbi za ustrezne spodbude. Naša ministrstva so že podala določene predloge, sedaj čakamo, kako se bodo ti obnesli. Jasno pa je, da tukaj potrebujemo neko veliko izobraževanja. Eh, ne samo eh, Torej, v to verigo ni dovolj, da vključimo samo šolo, ampak tudi kulturne institucije in športne institucije, druge institucije, tako da bomo um, lahko pridobili kar največ znanja o postopku integracij. Ehm, delovati moramo čez regionalno, ehm, čez nacionalno, um, zlasti, če gre za prehajanje teh uh, otrok iz ene države v drugo. Um, vzpostaviti moramo določene mreže teh institucij. Se ne vemo, če bodo ti ljudje ostali pri nas oziroma ali bodo šli um, kam drugam. Se pravi, tukaj potrebujemo nek sistemski pristop. Treba poskrbeti za mreženje na različnih ravneh. To pomeni, da moramo povezati eh, šole v posamezni regiji, v posameznih okrožjih in pa v celotni državi in po celotni Evropi. In samo še en stavek, če dovolite. Nasploh pa moramo. Uh, poskrbeti za to, da bomo učitelje izobrazili na področju integracije. Lahko bi, um, torej na tem področju imamo za enkrat uh, magisterski program, lahko bi razmislili še o dodatnih izobraževalnih programih. Um, Lahko pa razmislimo tudi o drugačnih strokovnih izobraževanjih, samo na ta način se bomo soočili za to pomembno nalogo. Gre za les velike izzive, eh, zato moramo razmišljati na inovativni način, odprti moramo biti za nove ideje, eh, izmenjavati moramo stališča med seboj, se veseliti vsake ideje. Pomembno pa je tudi to, da eh, ob tem ne bomo preobremenili naših učiteljev. Ehm, Eh, številni kolegi so že sedaj preobremenjeni, kaj ti nimajo dovolj virov in nimajo ustreznega usposabljanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Bojanca Kozi. Res najlepša hvala. Mislim, da je tako pričanje, kot smo ga zdaj slišali, izredno dragoceno se strani ravnateljice in osebe, ki je neposredno vključena v izkušnje v šolskem okolju in nam je predstavila problematiko, ki je verjetno zelo razširjena med učitelji v Evropi. No, nekoliko zamujamo, zato bi predlagala, da zdaj postavimo vprašanja v zvezi s tem prvim panelom pogovorov, ampak zelo na kratko, samo minuto imate na voljo za vprašanja in prosim potem tudi, da boste eh, jedrnati v odgovorih, ker imamo na to še dva sklopa pred uh, seboj. Torej, naslednji govorniki. Ferrajan in potem Libačka. Hvala lepa. Dve kratki, konkretni vprašanji. Najprej, kar se tiče pouku maternem jeziku. Ravno kar smo slišali, to je povedal gospod Piacentini, da je seveda tudi zmogljivost v maternem jeziku zelo pomembna pri učenju jezika države gostiteljice. Koliko je torej možno, sporedno z učenjem jezika države gostiteljice spodbujati tudi jezikovne strukture države izvora, še prav posebno, če se doma govori drug jezik kot v šoli. Morda bi torej morali storiti več za učenje jezika, ker pač doma ne dobijo dovolj podlage za jezik države gostiteljico. Torej, ali bi to bilo potrebno? To je vprašanje za gospoda Piačentinja. Potem pa vprašanje za gospod Balbah. Meri smo že razmere, ko so prihajali ljudje iz vzhodne Evrope, še prav posebno iz Rusije, z otroki raznih starosti in so potem pripravili posebne razrede za njih. Potem pa so jih odpravili, ker so dejali, da je bolje otroke kar vključevati v jeziko države gostiteljice. Vi pa pravite, da bi bilo potrebno uvesti spet take jezike, pa smo imeli včasih opravka s pravogenimi strukturami, ker so prihajali otroci z določenega jezikovnega prostora, sedaj pa imamo otroke z različnih jezikovnih območij. Bi potem razlikovali med učenci ali bi naprimer balkanske otroke z, povezali z arabskimi ali Eh, s farsko govorečimi otroki, kako bi torej to rešili. Če bi pregu minuto, se ravno rušamo. E, eh, kolega Libačk. Kolegica Libacka, potem gospod Zver. Povidela pani Balbah. Hvala lepa. Slišali smo torej dve izjemno temeljni stvari. Najprej. da je pomembna vloga združen, ki upravljajo več funkcij hkrati, kot je tudi v primeru Romov. Romi, na primer, v določenem primeru niso želeli biti del izobraževalnega sistema brez romskih učiteljev. Moje vprašanje se navezuje na usposabljanje učiteljev. Kako bi usposabljali učitelje na najbolj učinkovit način. Gre za izmenjavo najboljših praks, nadaljno usposabljanje, kako to izgleda. Jasno je, da se vsi delimo mnenje, da je integracija in nastajanje neke odprte delujoče družbe eh, naš skupen cilj in da je dezintegracija oziroma da prišle, ki ostane, ostajajo v getih, sporednih družbah slabo. In vsi vemo, strinjamo se, da je izobraževanje ključno da je potreben celovit pristop in da so otroci najpomembnejši. Otroci so tudi zelo eh, priročni, <laughs> eh, včasih res pomagajo, kot je gospod Piančentini eh, povedal, družinam in staršem v njihovo integracijo, včasih celo pomagajo pri socialnih komunikacijah ali pa pri zdravniku, ne, grejo starši in prevajajo celo. Ne. Torej, zelo taka praktična instrumentalizacija ampak vendarle tukaj eh, ima je gospod predavatelj postavil eno tezo da obstaja kriza tradicionalnega modela integracije kot je asimilacija ki pomeni prevzemanje kulturnih vzorcev večinske družbe vedenskih pa vrednotnih sedaj pa ponuja neko novo pot ta nova pot naj bi bila neka dialoška integracija a to pomeni obojestransko prevzemanje kulturnih vzorcev jaz nisem prepričan da se bi evropska družba strinjala s tem oziroma večina v, v Evropi danes. Grazie, kolega Truppel e poi la collega Chimici. Prego. Thank you, my question goes to Mr. Hvala lepa. Moje vprašanje je za gospoda Piacentinija. Omenili ste šole, še prav posebno na Finskem, ki počnejo veliko da bi se otroci laže vključili, da bi imeli občutek pripadnosti, druge pa manj. Lahko poveste več o tem, kaj so države storile, da so ustvarili občutek pripadnosti, da so učencem pomagali pri boljšem uspehu. Hvala lepa. Na kiniči prego. Kiniči. Si, grazie. Ja, najlepša hvala. Najprej bi tudi jaz želela pohvaliti te prispevke, ki smo jih slišali in ki govorijo o tej potrebi, da se dejansko začne s konkretnim postopkom integracije, tako da se izognemo takim situacijam odrinjenosti in izključenosti, ki smo jim danes priča. Zato moje vprašanje na podlagi izkušnje, ki jo imam, Eh, kot eh, državna tožilka za mladoletne, eh, kar sem bila dolgo časa v Italiji in zato um, se sprašujem o položaju tujcev, ki so sicer zelo malo številni, ampak ki so zaprti v strukturah zavodih za mladoletne v Italiji. Zdaj, če naj bi tem tujcem pomagali pri integraciji, um, smo pomislili o tem, da bi v to vključili tudi mladoletne Italijane. Zato, da bi spodbudili ta občutek pripadnosti, o katerem ste vi govorili, in da bi um, mladoletniki uporabljali svoj jezik med seboj. Torej, otroci, ki govorijo z otroki, uh, ki se razumejo zato, ker uporabljajo nekje isti jezik, tako da bi lahko prispevali um, pač ideja kot. kot pomoč mladih mladim, eh, kar je pri nas zelo pozitivna izkušnja. In eh, zato me zanima, ali se ne bi moglo takšne vrste projekta predvideti tudi v šolah v širšem smislu. Hvala lepa. Благодаря, госпожо председател. Ще бъдам... Хвала лепа, председница. Зело кратък бом, кер ни прав велико часа. Kot je dejal gospod Zver, otroci, ki želijo napredovati, bodo pomagali svojim staršem pri hitrejši integraciji. Kaj pa bomo storili s tistimi, ki se ne želijo integrirati? In tukaj potegnem sporednice s tistimi otroki, ki se ne želijo integrirati in tistimi, ki torej niso več v sistemu izobraževanja ali usposabljanja. Kaj bomo storili? Premaknili se bodo do drugi del marginalizirane družbe. In gotovo se vsi strinjamo, da je izobraževanje najboljše orodje za pomoč proti marginalizaciji. Tri minute testa. Hvala tudi za, ta, za to vprašanje. Zdaj pa bi dala največ po tri minute vsakemu odgovornikov, eh, zato da vam odgovorijo. Izvolite. Eh, najprej gospod Piacentini. Kar se tiče vprašanja, ali je težava, da učenci govorijo drug jezik doma kot v šoli, ne. To v bistvu ni težava. Veliko raziskav kaže, da je dvojezičnost popolnoma dosegljiva pri večini učencev, ne samo pri tistih, ki so zelo mladi, celo pri tistih, ki so stari 10 ali 15 let. Prav tako raziskave kažejo, da je obladovanje več kot enega jezika nekaj, kar je možno dosegljivo za učence. Lahko torej govorijo svoj izvorni jezik z vrstniki. In zato torej ni potrebno prositi staršev, da naj govorijo z njimi v jeziku gostojoče družbe. To lahko potem samo ustvari težave znotraj družine. Kar se tiče razlik po državah, da. Res je, gre za mešanico faktorjev. Ne gre samo za šole, gre tudi za šole in družbene politike. Eden najpomembnejših faktorjev je za občutek pripadnosti koncentracija negativnih vplivov, torej tisti, ki morda živijo v marginaliziranih družbah. Gre za to, kako socialni sistem skuša zmanjšati segregacijo v družbah. Finska izkušnja nam veliko pove o tem, kaj lahko učitelji storijo, katere instrumente lahko uporabijo, o tem smo že govorili, ko ugotavljajo, kje so težave, kje so jezikovne težave in to nam pove veliko tudi o usposabljanju učiteljev, vendar pa gre za širše vprašanje boja proti segregaciji. Potem učenje med vrstniki, to je fantastična izkušnja in skušamo si to ogledati, še prav posebno v novih podatkih, ki jih zbiramo. Gre za večkulturno izobraževanje, gre za dejavnosti v razredih, da potem učenci razumejo bogatost različnih kultur, govorimo o medkulturni kompetenci, medkulturnem izobraževanju. tisti, ki se ne želijo integrirati, učenci, ki se ne želijo integrirati, mislim, da jih ni tako veliko. Mislim, da si večina učencev želi, da so del družbe, da jih vrstniki cenijo. In zato odgovora na to nimam. Hvala lepa. Barbak. Gospod Barbah. Hvala lepa, upam, da me slišite. Prav, hvala. Torej, zapisala sem si vprašanje. Neposredno v razred ali potem še kakšni posebni razredi z izvornimi jeziki. Glede na to, kar sem slišala od kolegic in kolegov, včeraj sem še imela več šol skupaj in učiteljev in sem poprašala, kaj bi priporočili. Ali bi sedeli temu, kar smo mi pripravili kot koncept, ali bi rekli raje ne. In jasno so dejali, da se na vsak način zauzemajo za to, da bi se vsaj pol leta prej, to ne pomeni, da z drugimi ne bi nič storili, ravno nasprotno. Drugi pa so dali primer, zakaj je seveda težko v razredu, če ne razumete, kaj se dogaja, kajti potem se zastanek samo še veča. in seveda jim potem dajo posebne naloge, ampak potem se tudi tako počutijo. Ne želijo biti potisnjeni v obrob, želijo sodelovati pri vsem in zato mislim, da bi bilo pametno, če bi to uporabili kot model, torej vsaj šest mesecev, še usposabljeno v izvornem jeziku. In potem, katere osebne izkušnje imamo z ekipami, saj nimamo ekip. Mi v Severnem Porednju Vestvali počnemo vse sami. In to v pravem pomenu besede. Seveda, ne dajemo zdravil, če je kdo bolan, vendar pa ministrstvo nam želi celo to naprtiti. Pogodbeno. Samo pravim, kakšne so razmere. V tem trenutku nam manjka profilacija. Potrebno je storiti več potrebno je imeti več znanja, sveda, to je jasno, vendar pa v bistvu nas pustijo same in ne omogočajo nadaljnega izobraževanja. Sem predsedujoča. osebja o svojem ministrstvu in seveda sem zahtevala, da bi se kolegi lahko določene elemente naučili in da bi imeli usposabljanje, vendar pa nismo dobili dovolj sredstev. Samo za nove sodelavce smo dobili, za starejše izkušene pa ne. Seveda je potem to velika frustracija za kolege, ki jim potem ne uspe vse eh, to prenesti v razred. Čisto enostavno je, ni pač ni dovolj denarja. Potem še nekaj. Nadaljne usposabljanje, da, na to sem že odgovorila. Potem pa še, tukaj sem si zabeležila naslednje vprašanje. Naj rečem takole. Prva govornica je dejala nekaj čudovitega. Pokazati moramo solidarnost in odstraniti naše pomisleke, jih premagati. In seveda omenili ste tudi egoizem. To se mi je zdelo čudovito. prebroditi, moramo naše strahove premagati, moramo naše strahove veliko, jih je strah sprememb. In če sem sedaj čisto jasna, govorim o imenu Nemčije, če bi naj naše krščanske humanitarne vrednote resnično poznali, tako kot muslimani poznajo svoje vrednote, bi nas naj ne bilo strah. Najlepša hvala res za ta zaključek. Mislim, da je ta osamljenost učiteljev nekaj, kar učitelje po Evropi povezuje. In zato bi morali učiteljem dejansko izraziti našo solidarnost, občudovanje in uh, spoštovanje, zato ker so oni res v prvih vrstah pri sprejemu tujcev in pogosto to, ti primiri dobrih praks iz šol niso dovolj poudarjeni in se jih ne dovolj razširja. Tako da res še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa. Um, bi prosila naslednje govornike iz naslednjega sklopa, da se nam pridružijo, da jih bom lahko na hitro pozdravila, pa tudi gospa Garjaco iz komisije, ali se nam lahko tudi vi pridružite. Torej, zdaj so med nami gospa Melani Ebel. Dopo essere interessante che noi non riceviamo. i invite uh, ms melanie bell the youth council of brandenburg prego torej gospa melanie bell svet mladih iz brandenburga na to gospa elena bezoci italijanska predstavnica iz znanstvenega odbora svetovne eh, fundacije za priseljence iz Rima. Potem pa še gospa Marjan Ponsli in Patrice Witchers iz Mednarodne fundacije Jehudi Menuhin iz Belgije. Mislim, da sem sedaj vse omenila. Tako da žal eh, nas čas nekoliko bolj stiska, kot smo predvideli. Zato vas res prosim, da se osredotočite na bistvo v vaših prispevkih. Ampak res najlepša hvala, da ste med nami. Aha, še gospa Garjaco iz Evropske komisije se nam je tudi pridružila um, v zvezi s programom Erasmus. Nam bo spregovorila. Uh, odgovorna je namreč za celoten uh, sektor izobraževanja, uh, modernizacije in izobraževanje Evropa 2020, analiza po državah in tako naprej. Tako da bomo začeli kar uh, z svetom mladih. Gospa Melanie Bel, izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Zahvaljujem se vam za možnost, da lahko na tej predstavitvi povem več o pomenu politične in kulturne, političnega kulturnega izobraževanja v neformalnem kontekstu. Torej sem Melanie Ebel, prostovoljno delam v eh, vodinskem svetu v Brandenburgu, to je del nemškega in tudi evropskega mladinskega foruma. Zvezdna država Brandenburg, iz katere prihajam iz nekdanje vzhodne Nemčije, je leta 2015 imela približno 28 tisoč beguncev, letos pa jih bomo dobili še dodatnih 40 tisoč. Vsaj 30 odstotkov let teh so otroci ali mladostniki mlajši od 18 let. Lani poleti je Nemčija pokazala veliko solidarnosti in pripravljenosti na pomoč. In tudi kulture izrekene dobrodošlice, kot je še nismo videli. To so prevzeli predvsem mladi. Sedaj, po devetih mesecih, pa se vse skupaj spreobrača v protidemokratične, protibegunske tendence. To je podoba, ki je od nedelje z vstopom desničarsko-populističnih AFD v tri državne parlamente bila potrjena. Mislim, da je naloga na regionalni, nacionalni pa tudi evropski ravni, da se zoprstavimo tem protidemokratičnim tendencam, da smo demokratični in solidarnostni. Zato sem bila zelo vesela tega, kar je dejala gospa Kjenga in ukrepov, ki so v osnutku poročila odbora Libe. Potrebujemo, in to je dejala tudi gospa Balbach, sposobnost prilagajanja, integracije na obeh straneh novih in starejših prebivalcev, tako da lahko beguncem omogočimo dobro življenje tudi v novi domovini. Pri tem je seveda izobraževanje v naslednjem desetletju ključnega pomena za vključevanje Eh, beguncev. Potrebujemo prave koncepte in to že sedaj, še prav posebno v nujnih kriznih razmerah, ko bi potem izobraževanje predstavljalo pravo pot in seveda moramo iti po poti demokracije. Potrebno je odpreti nove poti beguncem, istočasno pa ukrepiti naše sisteme pravne države. Zato predstavljata še prav posebno socialni in politični vidik pomembno pot razprava o neformalnem izobraževanju je najkasneje od študije PISA od leta 2000 dobila svoj pomen na evropski ravni in tudi v državah članicah. Močnejši akter pri neformalnem izobraževanju in tudi pri izobraževanju širše civilne družbe so mladinska gibanja že približno 70 let, kot so mm, združenja različnih verespovedi, taborniki, skauti, pa tudi veliko manjših in večjih združen mladih ljudi. V partnerstvu z državnimi institucijami, vendar pa seveda vseeno neodvisni, ponujajo ta združenja mladim in otrokom prevzemanje odgovornosti, pri, občutek pripadnosti in doživljanje pomembnosti lastnega ravnanja in prilagajanja na določene okoliščine. Prav tako potem oblikujejo, si oblikujejo lastni osebnostni prostor in se razvija sposobnost za dejansko življenje. Raznolika ponudba torej, je na razpolago vsem mladim za dosego emancipacije, udeležbe, posredovanja vrednot in to seveda prispeva zelo veliko k krepitvi in negovanju demokracije. Prav tako to cilja k temu, da bodo znali ustrezno razmišljati in delati. Tako neformalno učenje veliko prispeva tudi vključevanju begonskih otrok v družbo. Seveda to ni protiproduktivna kategorija biti begunec, priseljenec. To je potrebno izpostaviti. Ta pristop, pa tudi koncepti in izkušnje, kar se tiče dela z mladimi, je nekaj, kar je potrebno še prav posebno izpostaviti v tem trenutku prihoda veliko priseljencev in beguncev. To je potrebno še nadgraditi. Imamo že kar veliko do, primerov dobrih praks in primerov. To so mladinski klubi, mladinski prostori, ki odpirajo svoja vrata, ki ponujejo ponudbe tudi begunskim otrokom in ki jim omogočajo srečevanje, vzajemno spoznavanje. To je naprimer tudi eh, ponudba glede športa in drugih prostočasnih dejavnosti. To so tudi gledališki projekti, glasba, umetnost še prav posebno z ustvarjanjem umetniškim pristopom in metodami, je to primerno tudi za premagovanje jezikovnih ovir. Tukaj, tukaj jezik torej ni najpomembnejši za udeležbo in sodelovanje. Potem pa imamo tudi posebne seminarje za begunce, zato da jim razložimo politični sistem v Nemčiji ali da jih pripeljemo v stik tudi glede družbenih in religioznih vprašanj. Čeprav posebno uspešni so ti projekti v tistih regijah, kjer že vrsto let sodelujo in živijo, sobivajo ljudje z različnim ozadjem. V Brandenburgu je v nasprotju s porenjem Paškim pri nas tako, da smo imeli precej nizek delež priseljencev. To je tudi v drugih nemških državah precej podobno. Torej nismo imeli veliko stikov z begunci in priseljenci in tudi nismo imeli možnosti za pozitivno komunikacijo. Žal imamo v Nemčiji, vzhodni Nemčiji, malo mladinskih organizacij, kjer bi se združevali priseljenci in begunci in oblikovali svoje interese. Zato torej je pač tako, da je v določenih predeljih Nemčije potrebno več poguma, pripravljenosti za prevzem načinov neformalnega izobraževanja in eh, omogočanja otrokom eh, sodelovanja v različnih društvih. Uspenem pa lahko le, če se bodo institucije in organizacije odprle, tudi v smislu kulturne raznolikosti. Znotraj mladinskih društev je pod pojmom medkulturnega odpiranja že zelo veliko preizkušenih konceptov. Te je potrebno razširiti, zato da bo, jih bomo uporabili tudi tam, kjer zgodovinsko gledano ni bilo veliko stikov z ljudmi eh, iz drugih kulturnih in religioznih ozadij. In integracija pomeni tudi, da se osebno in strukturirano soočimo z lastnimi stereotipi in se skušamo soočiti z rasističnim razmišljanjem drugih. In tukaj morajo to storiti tudi pri strokovnem osebju. Tudi strokovno osebje mora to storiti. Tisti, ki se ukvarjajo z otroki in mladino. Kritično se morajo soočiti s svojimi predsotki. Neformalno izobraževanje na področju kulture in izobraževanja je oblikovano za mlade in otroke. Tukaj želimo vključiti vse. Imamo določeno strukturo in omogočamo beguncem, da se naučijo procesov, ki so pomembni za nadaljno integracijo. Potrebno je omogočiti soodeležbo v šolskih organih, pa do mladinskih parlamentov na različnih ravneh. To je vse vključevanje, udeležba mladostnikov, otrok kot eh, strokovnjakov z razlago svojega sveta. In mladostniki sveda morajo biti ponosni na to svoje življenjsko obdobje. Potem pa tudi strategija Evropske unije in izvajanje na nacionalni ravni. To je tudi zelo pomembno. Begunci lahko pridobijo s tem. In tukaj se lahko navežemo na neformalno izobraževanje, zunašolsko izobraževanje. Tukaj je potrebno na nacionalni ravni mladim omogočiti, da sodelujejo v takih projektih. Večino državah izvora, kamor odkode prihajajo otroci v Nemčijo, ima tam manj pravic. Kakšno vlogo ima civilna družba pri tem, glede neodvisnosti in katere vrednote posredujejo, kakšne vrednote imajo otroci, to je potrebno jasno določiti in ugotoviti. Strani Evropske unije si želim več podpore za uspešno integracijo mladih beguncev s tem neformalnim izobraževanjem. Želim si ukrepitve akterjev civilne družbe, še prav posebno za delo z otroki in mladimi. Prav tako si želim več podpore strani Evropske unije za države članice na področju medkulturnega dela z mladimi. Potrebno je spodbujati stike, srečevanja, odstranjevati administrativne uvire pri podpornih programih Erasmus in mladi za Evropo. Tako, da bodo mladi in migranti imeli lažji dostop do teh programov. Zavedanje, da je priznavanje in podpora neformalnemu izobraževanju nekaj, kar je zelo pomembno. Tega ne smemo zreducirati samo na nekaj pojmov, kot se pogosto zgodi. Potrebno je mlade in otroke vključiti v naše družbe in ustvariti večjo strpnost za njih. In želim si tudi seveda bolj solidarno Evropo. To bo podlaga za uspešno integracijo na nacionalni ravni. Hvala lepa. Hvala. Zelo pomembno je, da lahko prisluhnemo glasu novih generacij. Svet mladih, ki govori o vlogu neformalnega izobraževanja in vloge mladih pri vključevanju eh, v šolsko in univerzitetno okolje. Zdaj pa gospa Elena Bezoci eh, o karieri mladih eh, priseljencev, priložnostih, virih in ovirah. Najlepša hvala tako predsednici kot parlamentu in odboru za kulturo za to povabilo, na katerem na, na to predstavitev, kjer lahko um, razvijem nekaj uh, misli v zvezi z humanitarno krizo, pri čemer se ne moremo izogniti vprašanju vključevanja novih generacij. Prav zato ker se pri vključevanju pojavlja tudi vprašanje sobivanja v naših evropskih družbah, v nacionalnih družbah ter v evropski družbi kot celoti. Pri tem se seveda izpostavi tudi vprašanje državljanstva in eh, vprašanje našega načina življenja danes in v prihodnje. Eh, ob tem razmišljanju pa bi želela izpostaviti tudi poskus priklica nekega spomina. Če si pogledamo najmreč, kaj je Evropa mm, storila in rekla do sedaj eh, glede vključevanja priseljencev in vidimo, da imamo že zelo veliko dediščino izjav, dokumentacije, študij, eh, raziskav in to tako na ravni Evropske komisije kot eh, Sveta Evrope. In uh, znotraj tega okvira se izpostavlja tudi obstoj različnih priseljenskih uh, realnosti v različnih državah članicah. V Italiji uh, je prišlo šele pred kratkim do tega, da je država postala država imigracije, medtem ko je bila do 90-ih let to predvsem država emigracije. In zato je vprašanje vključevanja, integracije in sploh integracije novih generacij in kakšna integracija je za nje možna v evropski družbi tako pomembno. Mislim, da je zato dobro, da se uh, prav tukaj zavemo zgodovinskega spomina, ki ga imamo. Tudi zato, da um, se bomo zavedali, da so stvari, ki jih bomo menila, eh, nekaj, kar smo že pridobili v Evropi. To ni nekaj novega. Vprašanje kulturnega dialoga je njegova uvedba v šoli, naprimer. Uh, Leto 2008 je bilo leto medkulturnega dialoga in takrat je bilo izdanih nekaj zelo pomembnih dokumentov. In poleg zgodovinskega spomina, ki ga imamo, bi želela za razmišljanje, za podlago v tem razmišljanju podati še nek nov okvir, ki zadeva nove generacije priseljencev, Ti mali otroci, ki jih vidimo na gumenjakih v morju in e, drugje na posnetkih, so e, bodoči prebivalci Evrope. Ti, e, te nove priseljenske generacije so zelo podobne našim avtohtonim civilizacijam v digitalni, multikulturni družbi so zrasli in uh, oni so rojeni v to digitalno družbo in v multikulturno družbo. Za njih je samo umevno, da imajo v šoli, v razredu sošolca, ki prihaja iz drugega okolja, ki je druge veroizpovedi in tako naprej. To je že standard in to so skupne poteze, ki jih moramo upoštevati pri delu v šolah. Ne smemo pa pri tem pozabiti tudi razlik, ki žal še vedno obstajajo še zlasti v teh novih generacijah eh, med tistimi, ki so sami priseljenci in med tistimi, ki izhajajo iz eh, priseljenskega ozadja, backgrounda. Eh, in na to so vezani številni vidiki, njihova motivacija. Um, nameni, želje in tako naprej. In vse to je treba upoštevati. Zato bi kot možnost omenila najprej ta holistični pristop, ki ga je omenila že gospa Kienže in ki mora upoštevati tudi mlade generacije tujcev. Holistično, to pomeni, da se upošteva več dejavnikov, šola, Eh, okolje znotraj šole in izven šole, družina, okolje znotraj družine in izven družine in tako naprej. Pa še en pristop je treba predvideti in sicer dinamičen pristop, pri katerem se um, priseljenstvo ne upošteva kot neka pot, kot, uh, kot nek pogoj, uh, Eh, oziroma eh, okoliščina, temveč kot eh, pristop, pri katerem je treba osebe, ki izhajajo iz takšnega ozadja, obravnavati kot aktivne osebe, ki lahko sami sprejemajo odločitve in ki delujejo v luči kulturnih in socialnih okoliščin, v katerih so se znašle te mlade osebe, ki se preseljujejo, so osebe, ki gotovo imajo neko družinsko pripadnost, družinske člane, ki čutijo pripadnost nekemu šolskemu okolju in vrstnikom. E, te osebe so se torej napotile v smer iskanja svoje prihodnosti To je tudi neka njihova standardna biografija, ki jo je treba upoštevati tako pri italijanih kot drugih evropejcih in kot pri komorkoli drugemu nasplošno. Je pa to specifično treba upoštevati tudi pri mladih generacijah priseljencev. Pričemer je treba upoštevati tudi hipotezo o destandardizaciji um, in prelomu v življenski poti predstavnikov teh novih generacij priseljencev, kar je bilo tudi že prikazano v eh, študiji o položaju novih generacij v Evropi. Če si pogledamo družino, priseljensko družino, je situacije tukaj zelo veliko. Sestava teh družin je zelo raznolika. Številne družine so enostarševske in te družine gojijo močne vizi med seboj, pa tudi s družinskimi člani, ki so jih zapustili v državi izvora. Zelo eh, močno so povezani tudi s svojimi otroki. Eh, zelo velike razlike so pri tem med avtohtonimi in priseljenimi družinami tuje družine se soočajo s številnimi problemi, ki so podobni problemom naših evropskih družin, ampak ta pot preseljevanja, migracijska pot ima na nje močan vpliv in tudi na njihove otroke. Eh, te raziskave, pri katerih sem tudi osebno sodelovala, so pokazale, da obstaja le malo komunikacije med avtohtonimi in tujimi družinami. Nasplošno si v glavnem izmenjajo le kakšen pogled, živijo pa vsak eh, na svoji paralelni poti, eden mimo drugega. Eh, kot je povedal tudi gospod Piacentini, ta background, to ozadje, to ni voda, to je bolj ledena gora, katere vidimo samo vrh. In o tem je tudi pisala raziskava iz leta 2012 OECD. No, in prav ta background, ki ga ne poznamo dovolj dobro, je tisto, pri čemer šola lahko odigra pomembno vlogo. Evropski svet iz leta 2012 je močno poudaril um, to, kakšne razlike so uh, med enimi družinami in drugimi, torej med avtohtonimi in priseljenskimi, ki so v zelo. Um, v bistvu na slabšem položaju. In šola je tukaj pomemben vir, uh, ki lahko prispeva k premustitvi teh razlik. In šola tudi usmerja bolj k tistim manj zaželjenim poklicnim profilom predstavnike teh družin uh, in te otroke, ki uh, imajo pogosto tudi zamudo pri, uh, v šolskem procesu in eh, ne nujno tudi, dobr, in tudi ne prav dobrih rezultatov. Še ena raziskava je bila opravljena v neki srednji šoli, ki je se osredotočila na e, dijake in študente v poklicnem izobraževanju in e, jih je proučila z vidika učenja ter z vidika eh, realističnega in raziskovalnega. In če si pogledate, kaj je zapisano pod vsakim od teh profilov, boste videli, kako zelo pomen je socioekonomski, socialno-ekonomski izvor teh študentov in um, kako različen je položaj tistih, ki so um, šolo zaključili hitro in se usmerili v delo, napram drugim, katerih uh, e, izobraževalna pot je bila daljša. Pa še, ne, še zelo pomenljiv rezultat na področju vključevanja v šole. Uh, Eh, kjer smo pričakovali rezultat, ki bo kazal na premalo vključevanja in slabši šolski uspeh, pa smo ugotovili tudi pojav nekega uh, srednjega Eh, vključevanja v višini 35 odstotkov na tisoč eh, dijakov, eh, ki so povedali, da jim je v šoli lepo in to ne glede naš učni uspeh. V šoli jim je pač lepo, ker se dobro počutijo med svojimi vrstniki. No in to so vse samo um, diapozitivi, ki kažejo, kako velike razlike so med prvo in drugo generacijo priseljencev. Pa še zadnje vprašanje, ki sem se ga želela dotakniti, bom omenila samo na hitro. In sicer v zvezi z integracijo. O integraciji ne moremo razmišljati kot o nekem modelu. Uh, in to ne o kot asimilacijski ali neasimilacijski model, pa tudi ne kot nek kulturni oziroma asimilacijski model, ampak integracija mora izhajati iz zelo realistične proučitve situacije, ki jo imamo pred seboj in kot nova pot, ki temelji na dialogu in um, socialnim praksam iz vsakodnevnega življenja. Torej ne gre več za integracijo, ki je sicer dobro zamišljena in morda tudi usiljena, ampak integracijski model, ki poteka preko dialoga in ki se vsakodnevno ustvarja skupaj v eh, številnih prostorih, kjer si izmenjujemo skupne izkušnje. Eh, to imenujemo dnevna multikulturnost, torej pristop do teh dinamik in procesov ter značilnosti, ki se izkažejo eh, eksplicitno v različnih kontekstih, prostorih eh, in okoljih družbenega življenja. Integracija kot socialna praksa, no in to bodo že moje zaključne razmišljanja, To je edina možnost za ustvarjanje socialne, um, civilne, eh, socialnega in civilnega državljanstva in kot takega um, evropskega državljanstva in evropske družbe prihodnosti. Najlepša hvala za to predstavitev tega bolj eh, medkulturnega pristopa, ki o katerem ste govorili, ki je gotovo lahko dobra podlaga za nadaljne razmišljanje in pomemben prispevek k našemu delu. Zdaj pa bom dala besedo še gospe Marjan Posle in Patrice Richards o tem, kako dati glas tistim, ki glasu nimajo, preko Uh, umetniškega udejstvovanja. Potem pa še nekaj. Težko je govoriti o izkušnjah priseljencev, ne da bi tudi oni imeli možnost, da spregovorijo. In tako imamo tukaj v Amari, ki živi v Belgiji in ki izhaja iz berberskega okolja, iz Maroka. Izvolite. Hvala. Najprej, gospe Kosta, najlepša hvala za povabilo na ta sestanek, na to predstavitev, na katerem lahko mi, umetniki, tudi predstavimo svoje mnenje. Ponovadi smo mi vedno bolj na obrobju izobraževalnega sistema. No, ampak eh, vendarle izvajamo projekt uh, sklada Jehudi Menuhin, uh, ki smo ga že predstavili tukaj v odboru za kulturo. Na začetku 90 let je sam Menuhin uh, tukaj obrazložil svojo vizijo medkulturnega dialoga, ki je bila takrat še precej moderna, inovativna, takrat še nihče ni govoril o tem, da je treba multikulturnosti v Evropi dati svoj glas. In on se je zauzemal za to, da bi lahko vsaka kultura, ki se uh, ne more izraziti, dobila priložnost za to, da uh, izrazi svoje bogatstvo. Ta sklad, torej, ki ga predstavljamo, je bil ustanovljen leta 1991 v Bruslju in to zato, da bi dali glas tistim, ki glasu nimajo in to preko številnih projektov, eh, predvsem v začetku usmerjenih na otroke. Zoltan Kodaj je to idejo um, izpostavil na samem začetku in želel je vsem mladim in otrokom že o, v najzgodnji starosti dati možnost, da na naraven način uh, izrazijo svoja čustva. In še preden uh, bi se otroci začeli učiti uh, naravoslovja, matematike in drugih bolj intelektualnih predmetov v šolah, eh, jim bi dali priložnost, da se učijo plesa in da se tako naučijo dobro počutiti v lastni koži eh, skozi gibanje, skozi glasbo in šele na to bi eh, nadaljevali z bolj formalnim učenjem. Tako da z od, prv, od te prve ideje smo se potem razširili v 13 evropskih držav. Um, 800 um, učiteljev in umetnikov sodeluje pri tem uh, in uh, vsak teden, vsaj tri leta uh, svoje umetniške izkušnje posredujejo v sodelovanju z učitelji eh, otrokom. Eh, deset odstotkov šolskega programa že so oblikujejo na ta način in eh, to je res bogata izkušnja in Petris vam bo o tem še kaj bolj konkretnega povedala. Pa še en stavek, ki ga je Menuhin takrat, ko je to ustanovil, povedal. E, v današnjem svetu, v katerem živimo, je sprememba res nujna, če želimo preživeti. In to je ta e, stavek, ki ga imamo vse čas v mislih, ko želimo preko svojega dela zagotavljati to eh, solidarnost in vzajemnost. Vsakemu otroku je namreč treba prisluhniti. Eh, prisluhniti je treba temu, kar ima v sebi, njihovemu notranjemu glasu, eh, ki ga mora imeti možnost izraziti. Če te možnosti ne bo imel, bo ta glas v sebi stalno utišal, zatiral in uh, potem lahko to kasneje izbruhne dan v uh, nasilni obliki. Uh, zato je prav ta uh, pristop uh, preko umetnosti namenjen temu, da bi otroci našli nek kanal za izražanje svojih čustev in misli. Uh, in, uh, kar lahko otrokom morda bolj koristi kot eh, cela vrsta abstraktnih znanj, ki jih v življenju ne bo nujno uporabljal. Tako to sem povzela precej na hitro in želela bi samo pokazati še, dokot smo prišli z našim programom MUZ. Eh, torej, kot sem rekla, 12 evropskih držav plus Izrael. Uh, Eh, in približno 40 tisoč otrok je vključenih v te programe, tako da se eh, v, eh, znotraj učnega programa ta, pro, ta načrt izvaja v različni miri v različnih državah, ampak to je naše delo. Zdaj pa bo Patris spregovorila o svoji vsakodnevni izkušnji z delom z otroki v razredu v Belgiji. Ni na bobo, o oh, ni na bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. I'm a second generation, my parents Sem pripadnica druge generacije priseljencev, moji starši so pobegnili iz Indonezije. In eh, doma so mi peli to uspavanko, pa da niste zaspali. Um, <laughs> takšne lutke so bile obešene na steno, ampak ko so naš dom obiskali uh, nizozemci, so nas hitro uh, opozorili, treba je skriti lutke in uh, treba govoriti nizozemsko. To je bila naša mm, družinska politika, politika mojih staršev. Morali smo se asimilirati in zato mi je danes žal, kot umetnica sem si zadala, da bom otrokom ponudila drugačno obliko izobraževanja v šolah. Pozdraviti želim to, da otroci lahko uh, pojejo v drugih jezikih, da lahko govorijo različne jezike, da lahko predstavijo svojo kulturo. Ravno zaradi tega smo tako bogati. Zato sem vesela, da sem našla to omrežje, ker sem lahko ta pristop razvila kot umetnica. Ta, to omrežje muze organizira številna srečanja med mednarodnimi umetniki. In uh, v razredu uporabljamo različne metode. Na sredinski sliki lahko vidite mizo z različnimi jedmi. Eh, to sem prinesla tudi v Belgiji in eh, pravzaprav sem si zastavila vprašanje, no, včasih imamo v razredu 24 otrok 10 različnih uh, um, izvorov teh otrok, oziroma prihajajo iz desetih različnih otrok in rekla sem, zakaj ne bi predstavili hrane iz njihovih uh, domov in tako, da smo nekako risali te jedi. Um, Otroci so jih v šoli predstavili, se pravi, gre za nov način učenja, ne samo za otroke, ne samo za priseljenske otroke, ampak za vse otroke. Uh, gre za nek proces neformalnega učenja. In te projekte organiziramo skupaj z učitelji. Oni so naši glavni partnerji. Učitelji poskrbijo potem tudi za formalno izobraževanje. Tukaj se lahko učite tudi jezika, tudi matematike, umetnosti, socialnih veščin. gre za mm, tudi izobraževanje na področju čustvene inteligence. Skratka, gre za nek celosten pristop k učenju. Kot umetnica v razredih otroke večkrat pozovem, naj prinesejo nek objekt eh, iz njihovega dvoma. To so lahko oblačila, keramika, nakit. Te predmete otroci prinesejo v šolo, razložijo, kakšen je njihov pomen. No, včasih e, tudi otroci ne vejo, kakšen je pomen tega predmeta v njihovih kulturah in zato to raziščemo na internetu. Danes je to tako zabavno, da lahko vse raziščemo na internetu. V teh v tem projektu pozovem otroke naj eh, narišajo te predmete, na recimo šolski zid in ko to vidijo starši, so navdušeni, reče, joj, tukaj prepoznam to in ono, tako je, kot da bi prišel domov. Tako da je pomembno v te projekte vključiti tudi starše. Treba je spostaviti dialog za njimi. Samo organiziram delavnice, Eh, skupaj eh, z otroki. Vsaj eno leto eh, trajajo te delavnice. Organiziram pa tudi delavnice samo s starši in potem tudi delavnice skupaj starši in otroki. Muze deluje v glavnem v osnovnih šolah, vedno bolj pa naše dejavnosti širimo tudi na srednje šole, torej na mladostnike, ki Eh, bodo v prihodnosti naši odrasli. No, veliko bi še lahko povedala, ampak moj čas je omejen. Muze je dejavna tudi v begunskih cestah centrih, delamo z mladostniki, ki so prišli k nam brez spremstva. Če narišete zemljevid sveta in če jih poprašate o tem, kakšna je bila njihova pot, recimo iz Afrike, iz Afganistana, kako ste prišli v Belgiji eh, in pomislili bi na to, da bi pokazali najkrajšo pot, ampak eh, ta pot je včasih zelo ovinkasta. Um, del te poti je lahko tudi prostitucija in druge grozne zadeve in res včasih vprašate, kako so sploh na ta način prišli v Belgijo. Kot umetnica, umet, govorim namreč za vse umetnike pri našem projektu, se stalno srečujemo s spremenjajočimi se situacijami, ampak um, treba izbirati najboljše prakse, jih izmenjavati med seboj in um, vesela sem, da nam je uspelo vzpostaviti to mrežo muze, da lahko izmenjavamo najboljše iz, eh, prakse, izkušnje in upam, da jih bomo v prihodnosti lahko izmenjavali z tudi z več, še več drugimi organizacijami. Že 15 let delam eh, za muze, pri tem mi ni bilo nikoli dolg čas. Še vedno negujem prijateljstvo z um, um, enim izmed otrok, uh, ki. Eh, sem ga spoznala pred 11 in 12 leti pri našem otroku in sedaj bi želela dati besedo, gre za eh, to lepo mlado žensko Fara. Uh, eh, Hvala lepa, sem Fara Obomari, stara sem 23 let, moji starši so iz Maroka, zato sem verjetno tudi sama maročanka. Um, sodelovala sem se v muze v osnovni šoli in spomnim se, da smo, ko smo bili kreativni, smo govorili samo jezik kreiranja, eh, jezik eh, eh, ustvarjanja. Naučili smo, na ta način smo se naučili, kako spoštovati medsebojne razlike in medsebojne tradicije. Hvala lepa. E Hvala lepa sploh za uh, ta pričevanja žensk, ki same izhajajo iz priseljevanja in ki so našle svoj način vključevanja v družbo preko umetnosti. In eh, to je tudi vloga šole. Možnost za spremljanje priseljenih otrok in eh, za nudenje eh, aktivnosti, s katerimi se laže vključijo. Tako da se vam res najlepše zahvaljujem za vaše prispevke. Zelo, uh, Veliko predlogov ste nam posredovali, ki bodo zelo koristni tudi za naše delo. Zdaj pa bi želela dati besedo še gospe Kjari Garjaco in sicer v zvezi s prispevkom izobraževanja in kulture k evropski priseljenski agendi. Eh, pri čemer želim povdariti, da so se sredstva za dostop do kulture in izobraževanja povečala tudi za eh, humanitarno pomoč. Več kot 60 milijonov jih imamo za letošnje leto, to je skoraj dvakrat več kot prej. Eh, tudi razpis je bil objavljen v okviru Erasmus programa in tudi v nekaterih drugih programih. Um, pa več pobud tudi za spodbujanje dobrih praks in eh, primerov odličnosti na področju eh, šole in eh, spremljanja se strani, priseljevanja se strani šolskega okolja. Eh, vseeno je pa to danes povezano tudi z varnostnimi vprašanji in zdaj se zavedamo, da varnostne politike je nemogoče pravilno izvajati, če eh, nimajo tudi socialne razsežnosti, eh, če ne upoštevajo tudi vidika izobraževanja in kulture ehm, v procesu vključevanja. Tako da hvala, zdaj pa vam dajem besedo. Uh, uh, Hvala lepa, da ste me povabili na mm, to navdihujočo predstavitev. E, tukaj razmišljamo o izzivih za izobraževanje. Več kot milijon beguncev in priseljencev je prišlo k nam v letu 2015 in 130 tisoč ljudi je že prišlo v Evropo preko morja od začetka letošnjega leta, kljub zelo težkim okoliščinam. Um, Izzivi v Evropi so vedno večji, kajti velika večina prosilcev za azil je nizko usposobljenih ali pa so to otroci in mladostniki, ki so nekako bili dolgo časa izključeni iz izobraževalnega sistema. Več kot polovica prosilcev za azil je mlajših od 18 let in. Uh, um, približno druga polovica pa je starih od 18 do 34 let. Veliko mladostnikov je prišlo v Evropo brez spremstva. 43 odstotkov prosilcev za azil na švedskem uh, so mlajši od 15 let in uh, eh, 18 let in uh, približno 35 tisoč. Uh, Um, jih je brez spremstva. Uh, priseljencem in beguncem moramo omogočiti izobrazbo, na ta način bodo lahko naši zaposlitev, moramo se zavzeti tudi za medkulturni dialog, ki je predpogoj za integracijo. To bo tudi osnova za socialno kohezijo, na ta način bomo lahko tudi okrepili človeški kapital starajoče se Evrope. Naš mandat je, da um, um, integriramo te, um, te, to veliko število beguncev v naš izobraževalni sistem. Migranti morajo biti vključeni v izobraževalni sistem že od zgodnje starosti, v šoli, v srednji šoli, v visokem izobraževanju. Um, treba jih je vključiti na delovni trg in treba je eh, integrirati tudi starejše ljudi. Eh, vse skupaj je torej odvisno od eh, poučevanja jezikov. Eh, slišali smo, kako pomembno je to potem uh, oceniti. Je treba tudi znanje um, ljudi, ki prih, pridejo k nam, treba je oceniti osnovne veščine otrok, ki so um, za dolgo časa časa bili prikrajšani za izobraževanje, treba je tudi okrepiti usposabljanje učiteljev. No, druga prednostna naloga eh, pa je ta, da preprečimo um, to, da bi se migranti slabše odrezali pri izobraževanju. Uh, omogočiti jim moramo polni razvoj njihovih potencijalov. Imamo nekaj konsistentnih dokazov, ki kažejo na to, da eh, so izobraževalni rezultati migrantov ali njihovih otrok bistveno nižji kot pa um, rezultati domačih otrok. Zato je treba se soočiti s tem, s to vrzeljo pri veščinah mlajši ljudje z priseljenskim ozadjem so sedem, za 70 odstotkov bolj um, izpostavljeni tveganju zgodnjega odhoda iz šole, samo zaradi um, tega, ker so prikrajšani v izobraževalnem sistemu. Eh, zgodnja zapuščanje šol, nizka izobrazba in uh, Slabše veščine so povezane z socialnimi in gospodarskimi uh, um, problemi, ki so obstajali tudi pred uh, sedanjo migransko krizo. V poprečju so um, migranti manj izobraženi kot domačini. V Združenem kraljestvu in na Irskem um, imajo veliko visoko izobrazenih uh, priseljencev. Um, V Franciji, v Belgiji, v Nemčiji je veliko niže izobraženih priseljencev, v nekaterih državah pa tudi ni velikih razlik. Ampak marsikje so nedavni migranski tokovi eh, povzročili te velike razlike v usposobljenosti, v izobrazbi med eh, domačini in pa priseljenci. Pogosto se zgodi, da Um, otroci, ki se, znašaj, ki se znajdejo v naših šolah, ne govorijo jezika gostujoče države. Uh, tako da tukaj moramo se soočiti s temi problemi, tako da ne bo prihajalo do problemov, ki smo jih poznali v preteklosti. Treba je okrepiti postopke integracije. Torej, slišali smo, kakšni so lahko ti faktori integracije. Šport, kultura, neformalno in formalno učenje. E, socialna vključenost je tisti odgovor, ki ga moramo ponuditi, če želimo e, e, Mm, kohezijo v Evropi. Vsi lahko prispevamo k temu na evropski ravni, nacionalni ravni, na lokalni ravni. To, pri tem mora sodelovati, um, te morajo sodelovati uradne institucije, družba, nevladne organizacije. Um, mladim ljudem moramo omogočiti, da lahko sodelujejo, da so vključeni v družbo. Um, približno 10 odstotkov mladih je danes iz priseljenskega ozadja in uh, ti ljudje pomembno prispevajo k gospodarstvu, k ustvarjanju delovnih mest, k rasti. Trenutni pojav ni nič novega, ni prvič, da se moramo soočiti z tokovi beguncev, čeprav gre uh, tukaj za res. Uh, močan pritok beguncev, ampak znanje iz prejšnjih let lahko izkoristimo za to, da izboljšamo naše odzive in da izboljšamo naša orodja in metode za integracijo beguncev. Nadaljevati moramo s prezadevanji na nacionalni ravni. Uh, ampak tudi na evropski ravni v komisiji, v DGR, e, eh, za izobraževanje, moramo poskrbeti za mobilizacijo orodij, ki jih imamo na voljo in kar veliko jih je. Omenili ste recimo Erasmus. Um, In z eh, izzivi povezani z eh, begunsko krizo, migransko krizo se učamo z različnimi, s pomočjo različnih projektov. In to se ni začelo šele sedaj. Eh, če si ogledate projekte, ki smo jih podpirali skozi Erasmus, lahko ugotovite, da lahko lahko pokažemo približno 200 uspešnih programov na področju zaposlovanja, športa, ehm, izobraževanja eh, v tujih jezikih, potem tudi razni projekti na eh, področju Mm, mladine, kulturnih izmenjav. Ne bom naštevala vseh projektov, no, ampak ta podatkovna baza je javna, tako da si lahko jo sami ogledate. Ampak kaj počnemo specifično, so, da bi se soočili s tem problemom? Komisija uh, krepi podporo, uh, ki jo že nudi Erasmus. Plus. V letu 2016 smo se posvečali razvoju raznih veščin, kulturnih, veščina medkulturnega dialoga. Um, dali smo na razpolago ovojnico v znesku 400 milijan, milijonov evrov na področju izobraževanja, usposabljanja, športa, mladine. To je naša prva prednostna naloga. Torej, to so naši prednostni projekti, ki se zauzema za socialno vključevanje. Prav tako podpiramo projekte, ki vključujejo begunce, prosilce za azil, migrante ali pa se osredotočajo na teme, ki so povezane z begunsko krizo. Eh, poleg tega smo objavili um, razpis v znesku 13 milijonov, zato da bi podprli tiste uspešne ukrepe, ki so razviti na lokalni ravni z ali brez. Eh, evropskih sredstev. Um, v izobraževalne sisteme želimo vključiti ljudi z migranskim ozadjem, na ta način želimo spodbujati naše vrednote in preprečiti radikalizacijo s pomočjo izobraževanja. Eh, prav tako smo mobilizirali nekaj spletnih orodij, ki so namenjeni ehm, socialnim delovcem, učiteljem. Eh, prav tako smo ponudili spletno učenje jezika za eh, migrante, za begunce. 100 tisoč licenc lahko uporabimo za to. Te licence so eh, pa financirane z neporabljenimi sredstvi iz eh, programov iz prejšnjih let. Tako da so sedaj na voljo spletni tečaj jezika za, eh, za priseljence. Tudi program za kreativno Evropo sodeluje pri teh prizadevanjih. Um, za kulturne operacije smo namenili uh, nekaj sredstev, gre za konkretne projekte, ki spodbujajo medkulturni dialog in integracijo migrantov. Uh, tukaj smo predvideli razpis v vrednosti 1,6 milijona evrov. Tudi ko gre za prostovoljno službo, torej govorim o mladih ljudeh, ki pomagajo mladim ljudem, tudi temu programu smo dali nov zakon in uh, takšnim izkušnjam prostovoljstva dajemo prednost. Kar se tiče politike, tukaj smo že predvideli nekaj novih ukrepov. Um, razvijamo smernice, širimo dobre prakse, s pomočjo katerih lahko države članice vključijo otroke in mladostnike v mainstream izobraževanje. Se pravi, skušamo izboljšati eh, vključevanje z jezikovnim izobraževanjem, z usposabljanjem in pridobivanjem veščin. Uh, in vse skupaj bomo povezali tudi s svežnjem za zakonito priseljevanje, tudi to je menila gospa Kienge. Uh, Mi bomo prispevali na področju izobraževanja kulture in mladine. Eh, želimo izboljšati dostop do učenja jezikov, tudi za konkretno podporo eh, izobraževalnemu osebju. Eh, želimo se izogniti neuspehu v šolah in želimo spodbujati medkulturni dialog. S pomočjo, to bomo naredili s pomočjo skupin strokovnjakov, dali bomo na voljo orodja kot je recimo e-twinning platformo za sodelovanje med šolami, pa tako pa bomo dali na voljo um, specifične smernice in napotke državam članicam. Želela bi zaključiti z izjavo iz Pariza, verjetno jo poznate. Pred enim letom je bila podpisana uh, pariška delegacija, podpisali so jo ministri za izobraževanje in uh, um, komisar. Uh, pozvali smo k sodelovanju na področju izobraževanja na nacionalni, evropski in lokalni ravni. Želimo spodbujati uh, osnovne evropske vrednote in svoboščine. Uh, sedaj smo v procesu izvajanja te tako imenovane pariške deklaracije. Skušamo zagotoviti, da bodo mladi ljudje osvojili. Um, medijsko pismeno zagotiti želimo, da bomo skozi izobraževanje naslovili potrebe zapostavljenih eh, učencev in želimo spodbujati vse oblike učenja in pa medkulturni dialog. Eh, no, ta razpis v ZNESKU 13 eh, milijonov in pa 400 milijonov v okviru Erasmus, pravzaprav tudi služijo izvajanju te pariške deklaracije. Voljerela posebita di se c'è qualche ultima richiesta di chiarimento perché. Hvala. Želi kdo eh, mogoče še kakšno besedo za kakšno pojasnilo? Eh, to bo sedaj možnost, ampak najprej sem želela, sliše, da bi slišali vse govornike. Zdaj pa še nekaj, kar nas skrbi. Kot ste slišali, na eni strani imamo politike in na drugi programe. Seveda si mi prizadevamo in upam, da se komisija tudi zaveda to, da je treba kulturnim in uh, izobraževalnim politikam dati večjo moč. Uh, tudi znotraj programov, kot so Erasmus in eh, drugi podobni programi, ki predvidevajo eh, že določene postavke tudi za te projekte, ampak mi želimo zagotoviti, da bodo za to na voljo dodatna sredstva, ne sredstva v okviru tistih eh, sredstev, ki so že bila dodeljena za izvajanje teh programov. Tudi to novo sporočilo komisije v zvezi s Pariško deklaracijo, ki ga še pričakujemo,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 ker moramo res te politike eh, še dodatno podpirati. Svojim našim gostom se zdaj res opravičujem, zato ker se moram sedaj udeležiti drugega pomembnega dogodka, tako da ehm, boste zdaj eh, to predstavitev zaključili s podpredsednico in drugimi kolegi. Eh, jaz se vam res opravičujem, zato ker vidim, da smo nekoliko uh, presegli čas, ki je bil predviden za ta pogovor. Eh, vsekakor zelo zanimivi so bili vaši prispevki, ki smo vas ki izbrali smo vas za sodelovanje prav zato, ker se nam zdi, da lahko zelo veliko poveste o možnostih za delo na področju bodočih evropskih strategij. Hvala. Um, Spoštovani govorniki, kolegice in kolegi, hvala lepa še enkrat za vaše zanimive predstavite. Sedaj pa imamo čas za vprašanje in odgovore. Najprej minutka. Gospa Šojdrova, prosim. Eh, Predsedajci. Hvala lepa. Tak kratki, eh, kratki čas na dotaz a komentar, protože ja tuto otaz. Najlepša hvala. Žal mi je, da imamo tako malo časa na voljo za vprašanja in komentarje, zato ker je eh, to vprašanje zame bistvenega pomena, ko govorimo o integraciji. Rada bi spomnili, da je približno 38 odstotkov Eh, beguncev otrok. Ti potrebujejo pomoč, pa tudi odrasli potrebujejo pomoč za učenje jezika države, v katero so prišli. In zato bi želela slišati za primire eh, dobrih praks. Navezala pa bi se na to, kar je povedala gospa Balbah, ki predstavlja učitelje na plečih učiteljev je vse breme teh učencev, ki jih je treba vključiti v naš sistem. In zato naj spomnim, da je program Erasmus Plus namenjen samo tistim, ki so v šoli uspešni, saj mora vsak eh, učitelj in ravnatelj zapisati, napisati vlogo in jo utemeljiti in na tej podlagi lahko prejme sredstva za ta program. Eh, tako da um, glede vključevanja otrok pa gre za nekaj drugega, gre za to, kar moramo zagotoviti. Uh, in ne za nekaj, kar samo lahko zagotovimo, če bodo, to, če bodo doseženi določeni rezultati. To ni kritika na program Erasmus. Želim samo izpostaviti, da to ni rešitev za vključitev na stotine tisočev mladih in odraslih, ki se morajo še naučiti tujega jezika in se morajo naučiti tudi um, marsikaj o kulturi in družbi, v katero so prišli in to so za nje povsem nove stvari. In zato potrebujemo sredstva. Tako da v redu, hvala za Erasmus, vendar pa eh, je to nek dodaten program, ki seveda lahko pomaga, vendar pa to ne more biti podlaga za delo v šolah. In res najlepša hvala gospe Balbah, ki je v prvi vrsti teh učiteljev, ki jih predstavlja in mislim, da res moramo zagotoviti pomoč za njihovo delo. Hvala. To je bila torej splošna politična izjava. Tako, sedaj pa še zadnji, gospod Morganov. Anche perché pur requisiti a quest'ora prav na kratko, zato ker je ura, ura pozna, pa ne bi, res ne bi bilo dobro, da se vsega eh, lotevamo spet od začetka. Tako da bom samo par poudarkov podal. Mislim, da je gospa Garjaco zelo dobro pojasnila, katere so prednostne naloge Evropske komisije in evropskih programov in uh, kako se pri tem osredotočate na formalne in neformalne vidike. Mislim, da je to zelo pomembno, ker je to eno realno dejstvo. Eh, in če tega ne upoštevamo, bomo težko mm, karkoli rešili. Dejstvo je, da je jezik eh, prva stvar, ki se je je treba naučiti in ki predstavlja problem tudi za tiste učence, ki so bili dolgo časa izven šolskega sistema. Uh, Eh, potrebujemo pa podporo tudi drugih oblik. Ne moremo seveda pričakovati, da bodo vse breme prevzele naš, nase samo šole. Tako da eh, je res pomembno vse, kar ste povedali. Predvsem pa se mi zdi zelo pomemben in eh, hvalevreden element ta, med, ta medvrstniška pomoč in podpora med učenci. Pa še k vprašanju, ki ga je spostavila gospa Bezoci. Najprej ta poziv, ki ga prejemamo na podlagi konkretnih podatkov in sicer, da se ne pretogo držimo nekega modela in ga skušamo uporabiti povsod, še zlasti na področju sprejema migrantov je to bistvenega pomena. Ne moremo si predstavljati, da bi res en sam model lahko veljal za vse. To pa pomeni, da bomo morali storiti še kaj več, da bomo ugotovili, katere so dejansko tiste dobre prakse, ki se v tem trenutku izvajajo. Eh, zakaj? Ne toliko zato, da bi to postal tisti enotni model, ampak zato, ker je to lahko le ena izmed možnosti, na katere se lahko opremo pri reševanju te situacije. Hvala. Želi kdo odgovoriti, prosim? Yes, just uh, to, just... Da, hvala lepa. Najprej za to, kar ste dejali. Želela bi izpostaviti sledeče. Erasmus Plus seveda ne more odgovoriti na vse izzive. Mi smo tudi del odgovora na izzive. Prav tako imamo orodja, ki jih lahko ponudimo tako na programski strani, kot je predsednica gospoda Kosta omenila prej, pa tudi na strani politik. Torej, kar lahko prinese ta program, najprej govorimo o čeznacionalnem sodelovanju. Govorimo o možnosti vzajemnega učenja. Z orodji, ki jih imamo na razpolago, tistih, ki predstavljajo programe, omogočamo učiteljem, naprimer, da se naučijo, kaj od drugih učiteljev sodelujejo v šolah, z mladimi, ki sodelujejo z drugimi mladimi in potem tudi novi element Erasmus. To so čezsektorski projekti tako, da lahko mladi sodelujejo z organizacijami, društvi, športnimi društvi. Torej to formalno, neformalno izobraževanje združujemo in učimo se tudi drug od drugega. Potem pa še en element, ki bi ga rada omenila. Enako velja za politiko, kajti na področju politik Evropske unije imamo omejene pristojnosti na področju izobraževanja in usposabljanja. Vendar pa je to, kar ponujamo, možnost držav članic, da se naučijo kaj drugo drugega in imamo že projekte za učenje od vrstnikov, kar se tiče zagotavljanja spremstva mladoletnim osebam, izmenjevali se bodo izkušnje, tako da se bodo drugo drugega kaj naučili in bodo omogočili dober rezultat na različni ravni, tako na evropski, kot tudi nacionalni, pa celo regionalni in lokalni. Hvala lepa. Prosim, beseda je vaša, gospa Ponsle. Ja, hotela sem samo nekaj dodatih komentarjev gospe Šojdrove. Erasmus Plus je dejansko program, ki spodbuja sodelovanje na evropski ravni. Uh, ampak mi osebno smo z njegovo pomočjo lahko povezali partnerje, ki se brez tega programa ne bi mogli spoznati in sicer partnerje um, pri projektu uh, pripadnike romske kulture in sicer smo jo vzpostavili projekt Glasba za Rome, uh, Eh, pri tem smo se soočili s problematiko, ki je skupna vsem Romom po vsej Evropi in eh, pri tem upoštevali dejstvo, da je to skupnost, ki je zelo bogata, ampak jo zelo slabo poznamo in tako smo pripravili orodja za poznavanje in odkrivanje te kulture, njihove glasbe in to je bil tudi model za eh, ugotavljanje, kaj vse se lahko od drugih kultur naučimo. To so bila orodja, ki so bila zelo koristna pomembna tudi za učitelje in s katerimi lahko um, obogatijo svoje poučevanje z elementi različnih kultur, uh, od romske do armenske, afganistanske in tako naprej. In to prav preko glasbe. Uh, uporabe glasbenih inštrumentov, eh, pesmi, ki eh, se jih lahko učimo skupaj vsi, Eh, tako so se tudi učitelji naučili preko pesmi besede iz jezika, ki ga sicer sploh ne poznamo, ampak ki so del naše skupne dediščine, saj Romi izhajajo iz eh, Indije in uh, v njihovem jeziku so elementi tudi iz sanskrita in uh, iz uh, današnjih indoevropskih jezikov, elementi, ki so poznani tudi v Španiji in tako naprej. Tako da so to možnosti, Eh, in orodja eh, za poznavanje različnih kultur, s katerimi se soočamo in nam je to omogočil prav program Erasmus. Hvala. No, eh, Izvolite, prosim. Želela sem povdariti pomen sporočila o socialnih vezeh, kar se je danes izkazalo skozi celotno razpravo in mislim, da lahko učiteljem močno koristi ta ideja, da oni so ustvarjajo te socialne vezi. Šola se je navadila osredotočati se predvsem na učenje in na učni uspeh in ne toliko na to, da izkoristi kulturo in kulturne vezi med vsemi študenti in dijaki v razredu. Tako da je pomembno se zavedati tega socialnega kapitala, ki se razvija znotraj šol in mu zagotoviti tudi možnost razvoja izven šole. In tega šola še ne zna. Ne zna se še odpirati v uh, svoje okolje, uh, teritorij. Uh, Eh, v katerem lahko širše izvaja svojo pedagoško in izobraževalno funkcijo. In tukaj lahko stopijo v igro tudi družine, eh, družine domačinov in družine priseljencev, ne glede na to, za katero generacijo priseljencev gre. Lahko prispevajo k mm, u stvaranju, uspostavljanju teh vizi, uspostavljanju socialnega tkiva. To je osnova za integracijo. Brez tega noben integracijski model ne more delovati. Mi si lahko zamislimo teoretično vse možne integracijske modele, vendar pa pravo vključevanje, prava integracija se lahko doseže samo skozi prakso. In sama pravim, da ta praksa mora biti socialne narave, torej preko vzpostavljanja vezi, stikov, preko izmenjave izkušenj eh, v različnih kontekstih, preko govora o potrebah in težavah. In zato bi izpostavila, da vsi tvegamo, če se tega ne lotimo na pravi način, da bomo osiromašili in, socialno in kulturno tkivo v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, mislim, da smo imeli zelo bogato razpravo danes popovdne z veliko plodnih informacij. Jasno je, da vsi vemo, da potrebujemo celovit pristop za spopadanje z veliko begunsko krizo, kot je še nismo videli v Evropi. Imamo veliko orodij na razpolago na različnih ravneh programov in institucij, tako zonalnih kot notranjih politik. Jasno pa je, da potrebujemo tudi različne akterje. Države članice, vemo, da nimamo polne pristojnosti, države članice imajo veliko pristojnosti na področju kulture in izobraževanja in mi želimo seveda to združiti, dodati dodano vrednost na evropski ravni. Potrebujemo države članice, institucije Evropske unije, potrebujemo mednarodne organizacije in nujno potrebujemo tudi organizacije civilne družbe, lokalne organe in tretje države. Naj povzamem nekaj glavnih zaključkov današnjega popodneva in to je moja osebna ocena. Upravičeno smo izpostavili, da moramo zgraditi občutek pripadnosti, niti proti segregaciji. Tiste države članice, ki investirajo v to in govorijo o socialni kompetenci, dobrem šolskem uspehu in so tako proti segregaciji, dosežejo veliko. Zato je pomembno, da mi na naši ravni državam članicam pokažemo, da je potrebno več storiti na tem področju. Potem je bilo zanimivo videti, kaj moramo storiti z učitelji, kako jih opolnomočiti in jim omogočiti, da se bodo ukvarjali z vprašanji medkulturnega dialoga in dali učencem možnost, da se tega naučijo v naših šolah. Zelo jasno je, da moramo zagotoviti dodatna sredstva. Brez dodatnih virov nam to ne bo uspelo. Hvala lepa za vaše prizadevanje. Mislim, da je bilo zelo jasno in barvito predstavljeno to, kar je potrebno doseči. Brez sredstva pač nam ne bo uspelo. Potem pa še nekaj. Evropska unija mora razviti strokovno znanje, še prav posebno, kar se tiče eh, večkulturnega dela z mladimi. To je nekaj, kar moramo izpostaviti. Potem tudi boj proti rasizmu. In tudi institucije in projekti dela z mladimi morajo biti v položaju, ko bodo lahko pravili svoje delo. In potem tudi socialne prakse, tudi to je zelo pomembno. Pomembno je, da ima vsak svojo dožnost, svojo nalogo, da se zavedemo, da je integracija nekaj, kar, lahko, kar nam lahko uspe le skupaj. Različne ravni družbe morajo sodelovati. In potem ne nazadnje, mislim, da je zelo pomembno se še enkrat zavesti, da je za mlade v veliko pomoč, da se lahko izrazijo, najdejo svoj glas, se s tem poveze, povežejo s svojimi družbami porekla, pa tudi, in to še prav posebno pomembno, s ciljnimi družbami. S temi programi torej skušamo doseči to, točno to in to moramo, s tem moramo nadaljevati tudi v prihodnje. Tako da bo to zgodba o uspehu. Hvala lepa še enkrat vsem. Hvala lepa tudi občinstvu. Želim vam lep večer. Thank you.